Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Prisrčno pozdravljam avtorja poročila Svetovno upravljanje 2025 na prelomnici, gospoda Matthewa Barrowsa, ki je iz Nacionalne obveščevalne agencije, to je najbolj pomembna agencije ZDA za obveščanje in Giovanni Grevi, ki je več let delal na Evropskem inštitutu za varnostne študije v Parizu, možganski trust eh, Evropske unije, ki se ukvarja z varnostnimi vprašanji in ki pripravlja analize. Uh, in uradno temu predseduje visoka predstavnica Ešten. Torej, uh, poročilo ste dobili tudi po elektronski poš, pošti in nastav, nastalo je poročilo na osnovi projekta iz leta 2009. Prvič je Evropska unija in ZDA so se zauzeli, da bodo skupaj pripravili določeno analizo, eh, kjer bo, bodo sodelovali ustrezni strokovnjaki. Eh, uh, ukvarjali pa se bodo z vprašanjem svetovnega upravljanja. Dejstvo je, da se da so spremembe veliko hitrejše, kot se spreminja svetovno upravljanje. In zato je pomemben strateški dialog o svetovnih trendih. Gre za izmenjavo idej med EU, eh, e ZDA in drugimi državami, predvsem Kitajsko, Japonsko, eh, državami Zaliva, Indijo, Južno Afriko, Brazilijo in Rusijo. In ta Izmenjava idej naj bi vodila do natančnejše ocene možnih scenarijev svetovnega upravljanja v prihodnosti. Evropski parlament je bil vključen v ta projekt od vsega začetka in preko našega kolega, eh, eh, kolege Jamesa Elsa smo dali tudi svoj prispevek in predvsem zauzeli smo se tudi za konkretne rezultate. Tudi njemu se osebno zahvaljujem za ta prispevek. Sedaj predlagam, da najprej damo besedo Matthew Barrowsu in potem Giovanniu Greviju. In če želi kaj dodati, eh, bo imel to možnost tudi še kolega Elson in potem bomo imeli seveda tudi še možnost za razpravo. Gospod Burrows, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala, da ste me povabili sem, da spregovorim o poročilu, ki so ga pripravili Nacionalni opreščevalni svet, odkudar prihajam sam in Institut za varnostne študije Evropske unije. Nekaj časa želim spregovoriti o ozadju tega poročila, potem pa vam bom dal splošnejše sklepe, na to pa bo Giovanni podrobno je spregovoril o določenih podrobnostih poročila, preden bomo o njem razpravljali. Ozadje je takšno, da je nacionalni obveščevalni svet dobil nalogo, da vsaka štiri leta pripravlja poročila o tem, kaj nas čaka čez 15 ali 20 let. Zadnje poročilo je bilo pripravljeno novembra 2008. Tukaj smo ga predstavili v Evropskem parlamentu, mislim, da decembra ali januarja po objavi. Razlog za objavo je, da prihajajoči ameriški administraciji pomagamo, da razmisli širše, kaj se bo zgodilo čez 15 ali 20 let in da bi jim pomagali pri njihovih prizadevanjih, da oblikujejo strategije. To vključuje dolgoročne, pa tudi kratkoročne strategije. Eden od sklepov tistega poročila je bil, da se bomo v naslednjih desetletjih spopadli s pomankanjem upravljanja. Več razlogov za to je, ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak izkazalo se je, da je bilo upravljanje vprašanje, ki ga moramo bolje razumeti. Razmisliti moramo o tem, kakšne so naše priložnosti in možnosti, da spremenimo to pomankanje upravljanja. Čijovani bo spregovoril o tem, kaj njegova organizacija počne, tudi oni so izvedli podobno študijo in dobili podobne rezultate. Po mojem je popolnoma smiselno, da EU in Združene države, glede na to, da imamo skupaj ulogo, da smo ustvarili in da vodimo globalne institucije, da bi zato torej morali držati skupaj in razmisliti o tem, kakšne spremembe bodo potrebne v prihodnosti in kakšne bodo posledice tega primantjaja upravljanja, ki sem ga omenjal. Zato smo združili prizadevanja in vire, na podlagi česar smo vzpostavili projekt. V okviru tega projekta smo obiskali vse večje in pomembnejše centre v svetu. Pozanimali smo se, kako oni razumejo vprašanja upravljanja in kakšni so po njihovem mnenju trendi na tem področju. Naslov je svetovno upravljanje na prelomnici. Zato je jasno, da so naše skrbi naslednje. Mednarodne globalne, pa tudi regionalne institucije, ki jih poznamo, niso zadostne. Kaj ti trendi v prihodnosti bodo zelo zapleteni. Dva velika in pomembna razloga sta za to. Prvi je, da nas čakajo veliki izzivi v prihodnosti. Trenutni sistem, ki ga poznamo iz leta 1945, je bil relativno uspešen, ampak izzivi v prihodnosti so zelo veliki. V poročilu jih omenjamo več. Naprimer v zvezi z viri, hrana, voda, energija, pa tudi spori ali države, ki so ostale zadaj. Države, ki se ne razvijajo tako hitro kot preostali svet. Tudi vprašanja, ki nas čakajo v prihodnosti. Eden vedno večjih problemov, naprimer, so migracije. Drugi problem je revolucija na področju biotehnologije. Različne institucije se ukvarjajo s tem, ampak zaenkrat niso bile uspešne, kajti potrebujemo širši okvir. En sklop vprašanj so torej izzivi, ki so rezultat globalizacije, čemu smo priča že dlje časa. Vedno več je tudi samostojnosti in neodvisnosti. V veliki meri je to zelo koristilo, imelo dobre rezultate za vse, blaginja po svetu vse večja. Zaradi te medsebojne povezanosti pa se pojavijo tudi vprašanja, ki so opisane v poročilu. Zaradi medsebojne odvisnosti so potrebna večja globalna prizadevanja. To je en niz pomislekov. Drugi niz zadeva vedno večjo multipolarnost v svetu gledo, glede tega smo zelo razsvetljeni, če lahko tako rečem. Predsednik je omenil vse kraje, ki smo jih obiskali, ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak želeli smo ugotoviti, kakšna so njihova mnenja v zvezi s svetovnim upravljanjem. Sistem upravljanja na svetu je vzpostavljen za upravljanje sveta po letu 45, po drugi svetovni vojni in ne upošteva uspona drugih držav takrat pri organizaciji mednarodnega reda, še niso upoštevali teh drugih držav. Združeni narodi so takrat bili legitimna institucija. Vendar s časoma so se pojavile reforme in njihovih očeh je trenutni sistem izgubil legitimnost. Po njihovem mnenju, kar pa ne velja za mnenje na Zahodu, po njihovem mnenju je bil povdarek na legitimnosti. Mislim, da lahko rečemo, da so zahodne države razmišljale bolj o učinkovitosti in uspešnosti in da bi to z našega vidika naj bil najpomembnejši vidik. Oni pa menijo, da je legitimnost bolj pomembna. To so države v sponu. Še vedno so revne države, čeprav je Kitajska sedaj druga največja gospodarska sila. Imajo velik gospodarski vpliv. Ampak njihovo stališče je, da so še vedno država v sponu, da še vedno rešujejo svoje prebivalce iz revščine, zato bodo oni še vedno bolj zainteresirani sami zase. V zvezi s premembami institucij na globalni ravni pa pričakujem, da bo pobuda, kako je zapisano v poročilu, da bo pobuda za to, da bi preučili svetovno upravljanje ostalo na zahodu, vsaj zaenkrat. In na nek način imamo sedaj priložnost, da razmislimo o tem, kako bi spremenili svetovno upravljanje. Če tega ne bomo storili, bi lahko bil po našem mnenju ogrožen celoten globalni sistem. Štiri področja omenjamo, na kratko jih bom omenil. Prvo področje je tisti trend, ki ga trenutno poznamo, to je, da stvari tečejo za silo, mislim, da to ni trajnostno in to omenimo tudi v poročilu. Drugi izziv je razdrobljenost ali drobljenje, mislim, da smo temu že priča po finančni krizi. Se je globalizacija ustavila, pojavila se je višja stopnja regionalizma. To ni nujno dober znak, kajti s časoma lahko to tudi spodkoplje globalni sistem. Tretja pozitivna stvar je bila skupna prihodnost za globalno upravljanje. To se nam ni zdelo verjetno, razen če bi se pojavila ogromna in pomembna kriza, ki bi zahtevala sodelovanje, da bi vsi razumeli, da če ne bomo stopili skupaj, bo sistem razpadal. In še zadnja točka so spori. Tega ne smemo zanemarjati. Zaenkrat se to zdi zelo neverjetno, ampak vedno moramo to upoštevati. Tudi druga obdobja globalizacije v zgodovini so se končala z neuspehom, zato ni nepredstavljivo, da bi se tudi to obdobje, ki je bilo zaenkrat zelo pozitivno z vidika človeške zgodovine, lahko končalo tako. Tukaj bom končal in Giovanni bom dovolil, da se spusti v podrobnosti. Hvala. Aprilu. Thank you, Mr. Chairman. Um, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za vaše povabilo. Vesel sem, da sem se vam lahko pridružil in da lahko spregovorim o podrobnostih tega poročila. Želim pa narediti korak nazaj in vas upozoriti na dokument, ki je bil predhodnik tega in sicer z vidika EU. To je globalna oziroma svetovna sestavljanka v 2025. Objavljeno je bilo leta 2006 in je še vedno na voljo na spletu. Mislim, da je to še vedno zelo aktualen dokument. Glavni rezultat te študije je bil, da je preoblikovanje globalnega sistema zaradi zgodovinskih vzgibov takšno, da bo mnogo bolj vplivalo na blaginjo v prihodnosti, tudi za Evropsko unijo in vplivalo bo tudi na stabilnost globalne regije. V prisotnosti velikih sil pri preoblikovanju mednarodnega sistema je Evropska unija imela možnost, da izbere ali bo predmet spremembe ali pa da bo tista, ki bo spremembo izvedla. takšen osnovni poziv, ki je bil podan leta 2006, se je v zadnjih letih potrdil. Če želimo biti tisti, ki izvajamo spremembe na globalni ravni, moramo vedeti, kakšni so naši interesi in kakšni so naši cilji. Eden od splošnih ciljev Evropske unije je seveda vzpostavljanje učinkovitih večstranskih sistemov in institucij, ki bodo lahko uspešno delovali na mednarodni ravni. Zato je bila to naravna izbira, še posebej strani Evropske unije in partnerji v Evropi, da se posvetimo prihodnosti svetovnega upravljanja. Svetovno upravljanje leta 2025 je prizadevanje, da si ogledamo, kaj se bo zgodilo v kratkem in dolgem roku in da s svojimi globalnimi partnerji razpravljamo o tem, kako bi lahko oblikovali okvire za sodelovanje, morda čez nekaj let, zato da se spopademo z izzivi, ki se bodo pojavili takrat. To bi storili skupaj z državami v sponu. Matt je omenil, da nas celovita prenova mednarodnih institucij verjetno ne čaka. Mislim, da smo še vedno preveč narazen, imamo različne prednostne naloge, čeprav so naša mnenja o skupnih izzivih podobna, naprimer krhke države. Vendar imamo različne prednostne naloge pri tem, kako te probleme obravnavamo, imamo pa tudi različne koncepte v zvezi z legitimnostjo teh institucij politično ozračje zaenkrat še ni pripravljeno na vseobsegajočo reformo multilateralnih struktur, ampak še vedno lahko podamo nekaj zanimivih smernic o tem, kako bodo potekali tekoči dogodki in kaj se bo zgodilo v prihodnosti v zvezi s svetovnim upravljanjem. In tukaj želimo meniti tri osnovne točke. Prva točka je pojavljajoča se vloga neformalnih klubov, v svetovnem upravljanju. Ti geji, kot se pogosto imenujejo, G20, je v zadnjih letih postal najpomembnejši primer tega, seveda pa to ni edini primer. Spominjam vas, da se različne države povezujejo v zvezi z različnimi vprašanji, naprimer v zvezi s podnebnimi spremembami. Imamo skupino držav, Brazilija, Južna Afrika, Kitajska, ki so se združile imamo tudi države BRIC, ki so se združile v zvezi z gospodarskimi vprašanji, skupina IPSA, ki se je združila na jugu, Brazilija, Južna Afrika in tako naprej. In države v spono so zelo ljubosumne na svojo suverenost in se ne želijo zavezati k obvezujočim pogodbam Zaradi tega so ti neformalni vrhi zelo dobri, zato da lahko uskladimo politike v luči kriz, naprimer gospodarska in finančna kriza leta 2008, pri tem pa seveda ostane določen manevrski prostor na nacionalni ravni. Zato je to sistem, oblika upravljanja, ki ustreza trenutnemu stanju. V prihodnih letih se bo realnost mednarodnega sistema izkazala za takšno, da potrebujemo več sodelovanja. Naši partnerji pa so tudi nekoliko ambivalentni. Naprimer, G20. Že sedaj vidimo, da so nekatera pričakovanja v zvezi z prihodnostjo G20 postavljena. Želijo razširiti svojo, svoj tole poslanstvo, zato da se ne bi borili več samo z globalnimi krizami po svetu. Pojavljajo se vprašanja z legitimnostjo, to pa ni povezano samo s članstvo, članstvom, to tudi nekateri postavljajo pod vprašanje, ampak tudi prednostne naloge skupine G20 so bile uvrščene na dnevni red. Prednostne naloge naj bi bile preveč usmerjene na zahod. Nekateri naši partnerji opozarjajo na krizo v severnoatlantskem prostoru, ne pa na globalno krizo, ampak o tem lahko razpravljamo. Ta model upravljanja določenih ključnih držav, ki se združujejo in rešujejo specifična vprašanja ter svojimi prispevki prispevajo k temu, da rešimo skupne probleme, to je nekaj, kar bomo po mojem mnenju videli večkrat v prihodnosti. Druga točka, ki se nam je zdela zanimiva, so bile možnosti za širše regionalno sodelovanje na nekaterih zelo pomembnih globalnih regijah. Naprimer, najpomembnejši primer je vzhodna Azija. Nekateri signali tega pa se kažejo tudi v Južni Ameriki in v Afriki. Tukaj je jasno, da pred nami ni jasno začrtane poti. Ne gre za to, da bo regionalna integracija vedno globja in vedno širša. Mislim, da bo prav nasprotno. Po mojem bo to zelo težak in kontroverzen proces. Vseeno pa se pojavljajo določeni dejavniki, ki kažejo, da se bo pojavilo več regionalnega dialoga, vsaj v smislu usklajevanja. Finančna in gospodarska kriza je, vsaj po besedah naših partnerjev, okrepila občutek samozadostnosti na regionalni ravni če multilateralne institucije tega niso zmogle napovedati in tega niso zmogle preprečiti, potem moramo mi, po njihovem mnenju, to rešiti. Oni menijo, da se morajo sami zaščititi pred tovrstnimi finančnimi in gospodarskimi krizami. Zato so mnenja, da se lahko bolj zanašajo na svoje regionalne trge. To seveda velja v Aziji in Južni Ameriki. Seveda, prenosi moči vplivajo tudi na regionalna območja, ko imamo države, kot so Kitajska in Brazilija. Moramo vedeti, da one določajo smer regionalnega dialoga in zdi se, da to tudi počnejo. Še enkrat vam lahko povem, da je slika zelo zapletena in v nekaj, nekih pogledih tudi protislovna, ampak zdi se, da se vključujejo predvsem v dialoge in platforme na regionalni ravni, zato da bi svoje regionalne pristojnosti, svojo regionalno moč ulile v več samozavesti in zdi se, da si države želijo več regionalnega usklajevanja. Naprimer, to si želi tudi Japonska. Japonska se obrača na zahod proti Aziji, proti kontinentu Aziji in želijo sodelovati s svojo sosedo v usponu. Kar zadeva drugo točko, bom tukaj končal, kajti nimamo na voljo veliko časa zato se bom premaknil na tretji niz vprašanj. Tretje področje so inovacije in napredek. In tukaj želim omeniti nedržavne akterje. To je seveda poslovna skupnost, nevladne organizacije, civilna družba in seveda tudi skupnosti znanstvenikov ali znanstvena skupnost. Na številnih področjih se nam je zdelo, da so prispevki in vloga teh akterjev takšni, da bodo vedno pomembnejši pri upravljanju globalnih izzivov. To je nekaj, kar se je pojavljalo že v preteklosti in na številne načine bodo oni pomagali določati agendo in, naprimer, če vzamemo samo mednarodno kazensko sodišče, na več načinov so torej pomagali izvajati rešitve. Če pomislimo na kompleksnosti, naprimer na znanstveno kompleksnost, koliko znanja je potrebnega za to, da rešimo izzive, s katerimi se spopadamo, naprimer podnebne spremembe, globalno zdravje, biotehnologija. Biotehnologija je nov horizont tehnološkega napredka in tudi tukaj bo potrebno upravljanje. Če pogledamo torej vsa ta vprašanja, potem skupnosti znanstvenikov in podjetnikov moramo vključiti zato da pripravimo standarde in kodekse ravnanja, kako bomo ravnali v zvezi s tem. Kaj ti mednarodni sporazumi bodo morda težko dosegljivi, vseeno pa lahko z mehko zakonodajo dosežemo, da bomo uskladili sektorje. Zagotovili bomo tudi znanje in določeno mero nadzora in združljivosti ukrepov, ki jih sprejmemo na nacionalni ravni. Sveda, povdarjam, če multilateralni sistemi ali trda zakonodaja ne bo uspešna. Zaključiti želim tako, da povem, da so to tri področja napredka, ki smo jih videli. To so zelo obetajoča področja. Naša ocena je, da je napredek na teh področjih zelo zanimiv in dobrodošel. To pa seveda ne nadomešča daljnosežnejših reform svetovnega upravljanja ali multilateralnih institucij, začenši z Združenimi narodi. Reforma teh institucij bo potrebna na neki točki. Nekaj časa bomo lahko še ravnali tako, kot ravnamo sedaj, ampak multilateralna kriza nam je pokazala, da smo postali oziroma ostali na prelomnici. Skupina G20 je tam pomagala. Pokazalo pa se bo še, še več kriz, naprimer podnebne spremembe. Zato bomo potrebovali trdne institucije, zato za, zagotovimo legitimnost, lastništvo in reprezentativnost, ki zahtevajo naši partnerji v sponu. Ampak te poti nam kažejo pot naprej. Hvala. Eh, Hvala za zanimiva prispevka. Mogoče želite mu še kaj dodati, kolega James Ells? Uh, uh, uh, Hvala lepa. Nekaj kratkih komentarjev. Želel bi povdariti moja hvaležnost avtorjema tega dokumenta, upravili sta odlično delo in vse skupaj uspela preliti tudi v neko pregledno, lahko berljivo obliko. Um, veliko je tudi skupnih uh, zaključkov oziroma skupnih točk, česar uh, ne opažamo vedno pri odnosih med Evropsko unijo in pa ZDA. Gre torej za analizo in pa tudi za to, kar iz teh analiz dogaja. Prvič se je zgodilo, da je nacionalno telo pripravilo dokument z telesom, ki ni, ameriški, ki ni ameriško. In, uh, zanimivo je tudi to, da se nišče v Indiji, na kitajskem, ni spraševal, zakaj eh, ZDA in pa Evropska unija skupaj pripravljata ta dokument. Vsi so se v bistvu samo spraševali, kdaj takšen dokument bo obstajal. Um, gre za identifikacijo dolgoročnih eh, trendov, ki jih je potrebno analizirati, tako da bodo oblikovalci politik lahko prilagodili svoje politike. Uh, in uh, dobili takšne rezultate, ki so predvidljivi dolgoročno gledano. Kar se tiče vedno večje gospodarske soodvisnosti in pa skupnih izzivov, se je pomembno vprašati tudi v kolikšni meri želimo skupno sodelovanje in uh, v kolikšni meri ne. Ko gre za domače in za izzive v domači in pa v zunani politiki. Zdi se mi, da se premikamo v nek uh, večpolaren svet in vedno več se bo dogajalo to, da bodo nepolitična telesa se nekako umešavala v politiko. Mislim, da bi v Evropski uniji potrebovali nekaj podobnega ameriškemu preiskovalnemu svetu, tako da bomo tudi na naši strani Atlantika videli, kaj so dogoročni trendi in na ta način bomo tudi mi lahko prilagodili svoje politike. Namesto tega, da moramo vedno sprejemati nekakšne nujne odločitve in potem iskati denar, s katerimi te odločitve podpreti. Potem eh, druga točka, mislim, da je to tudi pobuda za to, da oživimo eh, nase, naše čezatlantske odnose. Eh, naslednji teden bo potekal tudi vrh na portugalskem, vrh NATO na portugalskem. NATO ima strateški koncept. Potem tudi v Evropi imamo strategijo, ki se imenuje Evropa 2020. Skupaj za ZDA pa nimamo nobenega strateškega koncepta in mislim, da bi potrebovali tudi skupno strategijo za EU in pa ZDA. Eh, sicer se ne bomo mogli soočati z izzivi, ki so pred nami. Um, in pa še neka tema, uh, ki morda ni najbolj primerna za to zgodnjo uro, ampak uh, rad bi apeliral na sekretarjat, zato, da bi morda določili poročevalca na lastno, eh, eh, da bi morda se odločili za poročilo na lastno pobudo o tem dokumentu. Bene, a questo punto... Hvala. Sedaj pa ima besedo kolega Atkins. Chairman, thank you very much indeed. Um, in some ways... Hvala lepa. Nekoliko sem razočaran, da tukaj ni več kolegov, ki bi lahko ocenili vsebino tega dokumenta. Tudi sam dokumenta nisem mogel prebrati, vem pa veliko o aktivnostih mojega kolega Jamesa Elisterja in eh, vem, da bo temu poročilu intelektualno predan in da bo prišlo do dobrih zaključkov. Prebral sem povzetek poročila in prisluhnil temu, kar sta povedala govornika. Uh, imam uh, eno ali dve kratki pripombi in pa enostavno vprašanje, ki se postavlja na osnovi teh dveh pripomb. Namreč, če uh, se strinjate oziroma sprejemate dejstvo, da Evropska unija ne velja toliko v svetu, kot bi si mi to želeli, tu sem nekoliko pesimističen, da ne pomeni toliko, kot bi si želeli ne v ZDA, ne v bližnjem shodu ali daljnem shodu. Zato, ker se ne moremo tudi mi sami med seboj govoriti o tem, kaj so naši najpomenjši skupni cilji in se prej navezam in se prej uh, izgubljamo v interesih posameznih držav članic. Imamo tudi pritiske uh, verskega fundamentalizma, pomankanja virov, um, okoljske probleme. Vsi ti problemi so kompleksni, so težavni in uh, zdi se mi, da se s temi problemi še ne ukvarjamo tako, kot bi bilo potrebno. Na nek način poročilo prihaja do podobnih zaključkov. Moje vprašanje je zato preprosto. Kaj bomo naredili sedaj? Il collega Sibies, prego. Collega Sibies. Dziękuję bardzo. Hvala. E, tudi meni je žal, da nas je tako malo, po drugi strani pa so tu tisti, ki jih ta tim res zanima. In upam, da šteje kakovost, ne pa kvantiteta. Torej, obravnavati teme ob deveti uri, eh, torej treba je seveda predvideti, da eh, ne bo eh, tolikšna udeležba. Kljub temu se mi zdi, da je to dober intelektualni uvod v današnji dan. Ampak težko je razpravljati o tej, tem poročilu, ker bi morali prebrati celo poročilo. Za nekatere je branje v angliščini malo težavno in zato lahko bolj intuitivno se spustim v to, kar ste povedali tu. Eh, in se ne opiram na to, kar je eh, napisano v poročilu. Torej, privlačnost tega dela je v tem, da postavlja tudi določene dvome. Torej, če eh, eh, nekateri pripravljajo strategije in rečejo, tako je in ne drugače, tu pa je drugače. Tu pa so tudi odprte vprašanja, ki dopuščajo dvome in mislim, da je tudi pravilno, če razmišljamo na ta način. Kaj ti iz teh tako imenovanih belih strani eh, eh, izhaja tudi možnost, da se širijo politične možnosti. Tudi z eh, dejavniki, ki včasih niso predvidljivi in ki naenkrat potem prevladujejo. Naprimer, rekl, eh, rekli ste, da imajo vidno večji vpliv tudi nedržavni eh, akterji, civilna družba, organizacije podjetnikov in to kaže, da ugotavljamo nov pojav vendar ne vemo, kam, kako se bo stvar razvijala naprej. Torej, to delo se mora nekako nadaljevati. Kajti sicer bomo imeli težave, težave postaviti tudi pravilna vprašanja, ampak eh, Treba je seveda tudi odgovoriti na vprašanja in na vsak način si moramo prizadivati in združiti napore za te odgovore. Želim postaviti naslednja vprašanja. Ali ste mnenja, da je sistem mednarodnih organizacij neučinkovit in če je neučinkovit, je treba v določenem trenutku tudi reči, kako naj ga reformiramo. Že 20 let se govori o reformi Združenih narodov, kljub temu to še ni zaključeno. Torej, mednarodne organizacije, kako naj jih reformiramo, mogoče tudi Evropsko unijo, potem drugo vprašanje. Govorili smo o pomenu tehnologij. Govorili ste o biotehnologiji, niste pa govorili o internetu. Ali niste mnenja, da je tudi internet zelo pomemben pri nadaljnem razvoju tega, kar ste opisali. Potem govorili ste o, tudi o možnosti oboroženih spopadov. Ta vojaški dejavnik je prav gotovo grožnja tudi z terorističnega vidika. Zato sprašujem, če je možen tak uh, vojaški konflikt, kakšen bi ta konflikt lahko bil in kako bi se razvijal. Hvala. Treba je poudariti, da smo določili eh, obravnavo ob devetih, zato ker se gospod Borrows vrača v ZDA opoldan. Zato smo se odločili, da bomo danes dopoldan obravnavali to vprašanje. Kolega Severin ima besedo. Mislim pa, da je razprava kakovostna. I, I arrived, uh... Moram se opravičiti za to, da sem nekoliko zamudil na sestanek in uh, zato govorim z vso skromnostjo. Namreč nisem prisluhnil uvodnim predstavitvam. Uh, Vendar se mi zdi pomembno, da vseeno spregovorim, kaj ti ta tema je izredno pomembna in menim, da je dokument, ki ga imamo pred seboj, resnično visoko kakovosten. Potrebno bi bilo organizirati še več zasedanj, tako da bi se lahko bolj poglobljeno ukvarjali s to temo in zato, da bi lahko bili bolj osredotočeni na, na različne vidike teme ter jih bolj obširno in poglobljeno obravnavati. Moje pripombe so naslednje. Ko si predstavljamo svetovno upravljanje, vsi vemo, da je to zelo pomembno, moramo najprej vedeti, kje želimo začeti in uh, kam želimo priti. tem sta povezani dve vprašanji. Ali lahko svet oblikujemo tako, kot eh, si želimo, oziroma ali bi morali svet oblikovati glede na to, kakšen pač je. V svetu obstaja neka realnost, to realnostjo eh, se moramo soočati. Po drugi strani pa moramo spremeniti to realnost zato, da bi jo organizirali na drugačen način. Govorili ste o Evropski uniji. Moj občutek je, in zanima me tudi, kaj vi mislite o tem, da je med velikimi, da je med vele silami Evropska unija pojavljajoča se globalna sila. Mislim, da ima Evropska unija največji potencial za spremembe in te spremembe bi lahko najbolj vplivale na svetovno ureditev in pa prihodnost svetovnega upravljanja. Morda se motim, ampak menim, da se Kitajsk, da spremembe v Kitajski ne bi imeli enake posledice za svetovni red. Tudi ZDA nima te sposobnosti, da bi se toliko spremenile z enakim vplivom na svetovno upravljanje. Evropska unija pa, če bi bili bolj integrirani, če bi postali bolj politično pomembni, bi lahko v globalnem kontekstu zelo veliko spremenili. Na enak način menim, da je potrebno določati tudi centre, središča. Govorite o multipolarnosti, ampak kje naj eh, definiramo pole? Ali so to vrhi piramid oziroma ali so to osrednje točke posameznih omrežij? Pa še ena, še eno vprašanje oziroma pripomba. Zapleten, dan, dan današnji je zapleten koncept, koncept tudi soseščina. Najbolj problematičen koncept je skupna soseščina. Tukaj v Evropi imamo skupaj z Rusijo neko skupno eh, sosednje območje, recimo vzhodno eh, Um, vzhod. Imamo pa naprimer tudi Latinsko Ameriko, ki je skupni sosed Evropske unije in pa ZDA. Kako je s temi sosedstvi, ki obstajajo in pa konkurenca med posameznimi vidiki glede teh sosedstv, ko gre za svetovno upravljanje? Uh, In ne nazadnje, mislim, da bi svetovno upravljanje moralo imeti tudi globalni mehanizem subsidijarnosti. To je pomembno, kajti gre za deljeno odgovornost, če govorimo o nekem redu in ne samo o mehanizmu nasprotujočih si sil, ki se nekako avtomatično med seboj izravnavajo. Kako lahko dosežemo to subsidijarnost in kako lahko v večpolarnem svetu najdemo ravnovesje in ne preveč asimetrij. To morda niso nujno vprašanja, ampak ehm, želel sem pač eh, vključiti te moje pripombe in pomisleke, kajti vprašanje, kaj se bo zgodilo sedaj, je resnično pomembno vprašanje. Gospod Kacin, prosim. Hvala, prezidente. Ehm, tudi sam bi želel pohvaliti gradivo, ki smo ga dobili kot pripravo, kot tudi zaključne iz vlečke. Meni se pravzaprav usiljujejo eh, naslednje dileme. V Evropski uniji eh, se vse bolj zavedamo svoje povezanosti, potrebe po solidarnosti, potrebe po odgovornosti do sebe, do kontinenta, do sveta in tudi potrebe, da mora biti Evropska unija zgled za druge. Zato bi avtorje vprašal, ker me zanima ta ameriška percepcija teh izzivov, v čem pa so Združene države Amerike lahko zgled za svet pri upravljanju z eh, temi izzivi. Namreč rad bi se navedel, navezal na sedanjo finančno in gospodarsko krizo, eh, ki je tako kot še nikoli prizadela celoten svet danes v, v svetu ne prevladuje strah pred terorizmom, prevladuje strah pred izgubo delovnega mesta med aktivnim delom prebivalstva, med upokojenci pa prevladuje strah, ali bodo tudi v prihodnje pokojnine zagotovljene. Demonstracije, ki jih imamo ta hip na evropskem kontinentu, jasno govorijo o tem zelo razširjenem strahu pred erozijo socialne varnosti na kontinentu. Zato se mi zdi eh, v luči vzrokov za nastane gospodarske krize, desetletja dolgih eh, in ogromnih primanklajev v ameriškem proračunu, ki so bili financirani predvsem iz Azije oziroma te, te eh, primanklaje so bili pokrivani z nakupom obveznic iz azijskih gospodarstev, kje nam je v naslednjih desetletjih eh, Amerika lahko za zgled, kje bi se lahko mi v Evropi kaj naučili od ZDA in kje lahko skupaj iščemo odgovore na globalne izzive. Hvala lepa. Želim dodati tudi jaz eh, eno vprašanje globalno upravljanje, svetovno upravljanje je pomembno vprašanje na mednarodni ravni in implicira sodelovanje različnih akterjev. Na eni strani imamo torej potrebo, da se soočamo s kompleksnimi problemi, kot so energija, voda, eh, migracije in konflikti, na drugi strani pa so tudi nacionalni strateški interesi nekaterih velikih držav, kot je naprimer Kitajska, ki trenutno po vsem svetu zelo aktivno se trudi, da bi prišla do naravnih virov, predvsem v Afriki, ki jih potrebuje za svoj razvoj. Moje vprašanje je, kakšne težave obstajajo pri tem, da se uskladi svetovno upravljanje z nacionalnimi egoizmi in strateškimi interesi, predvsem pri pomembnih temih, kot je naprimer energija. Na drugi strani pa, in to je drugo vprašanje, če želimo uporabiti razvojne modele, predvsem v prikrajšanih in eh, revnejših državah, ali ste ugotovili, da obstajajo težave, najti ustrezno upravljanje na lokalni ravni, ki bi omogočila izvajanje um, učinkovitih ukrepov. E, pogosto projekti sodelovanja ne koristijo lokalnemu prebivalstvu zaradi cele vrste e, pomankanja infrastrukture, ki enostavno ne omogočajo učinkovito izvedbo določenih ukrepov. Hvala. thank you um, to the chairman and also to the. Hvala predsedujočemu in hvala poslancem za vprašanja. Mnoga vprašanja so enaka kot pa tista, s katerimi smo se soočali, ko smo pripravljali poročilo. Ključna točka, ki bi jo želel izpostaviti, je, da je to poročilo, kako tudi druga poročila o globalnih trendih, poizkus za sprožanje nekega procesa. To poročilo ni dokončno. In eh, strinjam se s tistim poslancem, ki je menil, da poročilo še ne ponuja toliko odgovorov, kot bi si želeli. Seveda je prihodnost zelo negativa in to smo vedno znova ponavljali v poročilo. Upamo pa, da poročilo daje izhodišče za razpravo in tudi za ukrepanje eden izmed glavnih ciljev, ki izhaja iz te pripravljalne vaje, če tako rečemo, je ta, da so se ZDA in pa EU združile na področju analiz oblikovanja politik, da skupaj razmišljata o naslednjih korakih in uh, ta dokument našteva odprta vprašanja, izzive in upam, da ponuja tudi dovolj upogleda v te izzive, ki nas čakajo, tako da boste obe strani spodbojene k temu, da začnete razmišljati in začnete razvijati proces za potrebne spremembe na področju svetovnega upravljanja. Želel bi povedati nekaj tudi o naših uh, pogledih na tehnologijo. Vesel sem, da je eden izmed poslancev omenil tudi to. Kako ste pravilno povedali, imamo tudi uh, oddelek za biotehnologijo, ukvarjamo se tudi z internetom in uh, tukaj je pomembno to, kako se predstavljamo mednarodni sistem v prihodnosti. Splet je bistvenega pomena, ko gre za olajšanje ukrepov civilne družbe. In kako je povedal Giovanni pri svoji predstavitvi, je civilna družba povsod po svetu povezana s pomočjo ravno interneta. Vidimo, da je vedno več prebivalstva povezana skozi splet, civilna družba se širi predvsem v državah v razvoju, kjer je do sedaj na tem področju obstajal primankljaj in v glavnem se je to zgodilo zaradi informacijsko-tehnologije tehnološke industrije. Zato se strinjam z vami, tehnologija je tukaj ključnega pomena. Eh, spraševali ste me tudi, kako gledamo na svetovno upravljanje oziroma kako želimo to izvajati. V poročilu smo povedali, da mora obstoječe institucije reformirane. Eh, ampak tudi enako velja za civilno družbo, za prebivalstvo, za regionalne družbe. Glede na kompleksnost celotnega sistema ne moremo delovati brez tudi neformalnih struktur. eden izmed eh, pomembnih izzivov poleg eh, države BRICS. Bomo imeli še eno skupino pomembnih držav, Indonezijo, Nigerijo, Kolumbijo in druge države. In uh, to bo še otežilo sistem uh, globalnega upravljanja. In uh, če želimo zagotoviti, da bo ta multi, multipolaren svet deloval, potem potrebujemo veliko neuradnih struktur, ki bodo v, v podporo uradnim strukturam ki lahko odločajo o zakonitih vidikih, naprimer o oblikah posredovanja in tako naprej. Vendar pa, kako sem povedal, najprej potrebujemo nek temelj neuradnih uh, skupin, civilno družbo, regionalne organizacije. Samo na ta način bo sistem deloval. Sedaj pa dajmo besedo Giovanniju. Hvala lepa za toliko smiselnih vprašanj, nimam časa, da bi na vsako vprašanje poglobljeno odgovoril, kako bi to bilo potrebno. E, glede vprašanja, kaj narediti sedaj. In e, to je povezano z našimi ocenami globalnega upravljanja, svetovnega upravljanja, ali je le to učinkovito ali ne. Učinkovitost mehanizmov svetovnega upravljanja je nekoliko upadala v zadnjem desetletju. Zaradi novih oblik ali novih izzivov, s katerimi se soočamo, eh, in ti izzivi so med seboj tudi povezani. Eh, prišlo je tudi do razdrobljevanja mednarodnih institucij in do bolj zapletenih eh, mednarodnih agent, ko različne vele sile izražajo svoja raznolika stališča. Se pravi, za strukture globalnega upravljanja obstajajo številni izzivi. Um, ne želimo sedaj vsega skupaj popolnoma na novo oblikovati. Morda bi lahko nekdo rekel, da danes potrebujemo več arhitektov svetovnega upravljanja kot pa uh, investitorjev v globalno upravljanje. Potrebujemo nov način, kako voditi mednarodno sodelovanje, kako združiti različne neformalne strukture, praktične inovacije, uh, ki sva jih z metom omenila. Uh, Obstaja nekaj dobrih primerov, naprimer na področju svetovnega zdravja, na področju sodelovanja med eh, eh, skupinami strokovnjakov, civilne družbo, eh, humanitarnimi organizacijami, mednarodnimi organizacijami. Torej obstajajo oblike dobrega sodelovanja tudi na področju prehrane in vode, obstajajo pobude na višji politični ravni, ki pa so izvajane skozi neformalna sredstva, eh, ki, gre, ki ima opraviti z eh, varnostnimi vprašanji, eh, za varnostnim vprašanjem mm, neširjenja medarskega orožja in tako naprej. Se pravi, vse te izkušnje je potrebno povezati z formalnimi okviri, ki bodo prej ali slej morali sprejeti tudi določene reforme, ki bodo povečale njihovo legitimnost, predvidljivost in pa legitimnost njihovega sodelovanja. Nakratko, strinjam se, da je Evropska unija pogosto izpostavljena kot nekakšna sila, ki upada moč. Vseeno pa mislim, da ima Evropska unija velik potencial, ne samo zato, da je stalna moč, ampak zato, da je moč, ki se veča. Izkušnje, ki jih lahko vnese Evropa, so lahko zelo dragocene in številni partnerji po svetu so to izpostavili. Istočasno pa so izpostavili tudi pomankanje notranje politične kohezije, naprimer sedaj v času finančne krize evra. Uh, Vse to eh, je nekoliko povzročilo dvome v sposobnost Evropske unije, da sama podpira svoj vrednostni model. Zato je vse skupaj odvisno od nas. Moramo ponuditi nek zmes različnih eh, receptov, ki, bodo sprejeli, ki bodo sprejeti tudi na zunaj. Tukaj bi lahko razpravljali tudi o Kopenhagnu. In pa ne nazadnje to, kar je omenil predsedujoči, kar se tiče lokalne ravni upravljanja. Eh, to je zelo zanimivo vprašanje. Tukaj je pomemben pristop držav članic Evropske unije, ZDA, drugih partnerjev. Naš pristop tukaj ni enak in zato je potrebno iskati tukaj neke skupne točke, iskati načine, kako bi lahko naši, naša prizadevanja delovala v sinergijah. Um, zazemamo se za trajnostno gospodarstvo. Na kitajskem, na primer, je gospodarstvo samo predpogoj za dosego več politične stabilnosti in političnega upravljanja. Pri nas je obratno. E, in med tema dvema stališčama obstaja pomembne razlike. Je pa potrebno identificirati skupne točke, torej pravno državo, stabilnost, ta je v interesu vseh partnerjev, kar se tiče sposobnosti lokalnih družb in pa organizacij za sodelovanje z mednarodnimi akteri. E, to je pa vprašanje, ki ga zelo povdarjajo tudi naši afriški kolegi. Znanje je eno izmed e, tistih e, pojavov, ki spodkopava, a naprimer afriška, Eh, prizadevanja, tako ko gre za državne ali nedržavne akterje, obstaja veliko pomankanje znanja, tehnologije, ki bi lahko podprla to znanje. In pa širše gledano, kar se tiče vprašanje, vprašanje opletenosti nedržavnih akterjev v svetovno upravljanje, lahko tukaj opazimo nek visoko rastočo pomembnost eh, nedržavnih eh, organov. Ehm, pogosto je pri teh akterjih, eh, pri teh akterjih primemben, pomemben sem Zahod, in, vendar pa dosti krat obstaja pomankanje lastništva. Kar se tiče domačih političnih sistemov in pa sposobnosti neddržavnih akterjev v drugem delu sveta, predvsem tistem manj razvitem, eh, je pomembna njihova pripravljenost, da se vključijo v ukrepe, v predvsem ko gre za razvojno vprašanje. Ego. Eh. Prosim. Just a short eh, answer to my friend and colleague Robert Atkins. Samo kratek odgovor na vprašanje, kaj narediti sedaj. Jaz razumem, da glede na interese v Indiji, Braziliji, Rusiji, če si ogledamo dolgoročne trende, lahko pričakujemo naslednje leto v Vašingtonu sestanek eh, vseh tistih, ki bodo odločali o dolgoročnih trendih in tudi Evropska unija bi morala biti tukaj eh, prisotna, saj se tukaj oblikuje neko globalno omrežje. Ne moremo se privoščiti, da tukaj ne bi sodelovali. Hvala, kolegice in kolegi, hvala obima referentoma gospodu Borosu in gospodu Griviju. Mislim, da je ta razprava bila pomembna in eh, pridružujem se predlogu, da naj bi organizirali ponovno srečanje na tako temo. Hvala, mislim, da je to bil, zel, bila zelo koristna razprava. Ja, Sedaj pa sledijo obravnava naslednjih eh, tim. Eh, torej, odobritev jamstva EU, Evropski investicijski skladi za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte. 61 eh, predlogov sprememb je bilo predloženih. In eh, ta tema je prav gotovo zelo pomembna in parlament je tu, um, torej so odloča, gre za zunanjo financiranje. Takoj dajem besedo gospodu Pejonu in potem sledi razprava o tem. Hvala, gospod Pejon. Hvala gospod, predsedujoč, gospod predsedujoči. Najprej želim povedati, da smo že imeli izmenjavo mnen o tej temi. Hvala predstavnikom komisije in tudi predstavnikom odbora za opravljeno delo. E, kot rečeno, bilo je vloženih 61 predlogov spremem. Hvala tudi poročevalcem v Senci in vsem sodelavcem, s katerimi smo razpravljali še včeraj. E, pogajanja deloma še potekajo. Hvala gospod Dženako, gospodu Lamstofu, gospi Hautala in drugim, ki so prispevali k obogatitvi besedila. Seveda gre pri tem za zelo zapleteno temo in zato želim predstaviti nekaj kompromisov. Hvala tudi upravi parlamenta, ki nam je zelo pomagala. Gre za težavne time. Sedaj imamo več možnosti so odločanja kot prej. E, komisija in EIB sta morali se vedno spet odzvati tudi na naše spremembe. Danes eh, lahko predložimo besedilo, ki upam, da Eh, bo zadovoljilo vse. Nočem sedaj ponovno spregovoriti o velikih smirnicah eh, in glavnih vsebinah tega poročila, temveč želim vam predstaviti predvsem eh, predloge sprememb, ki jih nismo mogli sprejeti, ker niso bili v soglasju z logiko mandata in tudi obnovljenega mandata. Predvsem tisti, ki niso želeli fakultativnega mandata, kar zadeva podnebne spremembe v višini 2 milijard evrov. Razen tega, mi eh, smo. Eh, eh torej črtanje zneskov nacionalnih garancij. Hvala gospe Hautali za razumivanje. Eh, razen tega smo črtali predlog spremembe, eh, ko gre za projekte, ki naj bi jih financirala EIB in kjer bi po 2016 še eh, bili izpusti CO2. -ja. To ni bilo realistično. Večino predlogov sprememb pa smo lahko sprejeli, predvsem amenmaje gospe Kupa. In s tem je naš odbor, tako kot drugi, bil vidno tudi pravočasno obveščen o zadevah, o dogajanju. Gospa Hautala, Hautali se je zdelo zelo pomembno, da ne nastanejo nove napetosti pri določenih eh, naročilih. Torej, predlogi sprememb gospod bi gospoda Kurtisa, kar zadeva javno zasebna partnerstva, so bile prav tako pomembne. Torej, razpravljali smo o vseh teh amandmajih. Seveda ni bilo možno eh, sprejeti vseh eh, v nespremenjeni obliki. Z, z, jutrišnje glasovanje bo verjetno malo težko. Imamo pet. Eh, amandmajev, kjer ni eh, problemov in šest, kjer ni vsebinskih eh, težav. To so dodatno ustni predlogi sprememb. Torej, pravzaprav sedaj nočem iti v podrobnosti, eh, temveč nakazati samo glavne linije. Mnogi amandmaji gredo v smer večje preglednosti. Ehm, financiranja strani IB e in komisije in pri tem imamo celo vrsto predlogov. Druga glavna usmeritev, kjer so bili na začetku nesporazumi, ampak zdaj se strinjamo, je, so razmišljanja glede um, zbliževanja med EIB in EBRD. To je seveda pomembno za koherentnost naših zunanjih dejavnosti na vzhodu in jugu. Tretja os je ta, da je treba poskrbeti za to, da bo komisija imela uh, večjo vlogo kot samo validacijo projektov. Pogosto to temelji na zelo uh, splošnih dokumentih. Gre torej za to, da komisija takoj, ko se začne z izvajanjem projektov, v primeru uh, težav se lahko, uh, lahko intervenira. In četrta os je, uh, um, neodvisen svet, ki je torej neodvisen od IBRD-ja e in tudi to se nam, zdi, ne, nam ne zdi velik problem. Nekaj težav pa moramo še rešiti in te težave niso tako enostavne. Nekateri poslanci nepolitične skupine, pri čemer jih tudi razumem, torej posamezni poslanci, se obotavljajo glede na širitev eh, seznama držav, ki so upravičene do podpor. Eh, gre za štiri države, ki pa jih ne bom sedaj naštel. Vendar želim usmeriti vašo pozornost na naslednje. Prvič, za Evropsko unijo je seveda pomembno, da dober namen ne vodi do tega, da da določene osebe ne, eh, niso več upravičene do podpor. Eh, tu smo eh, bistveno okrepili okvir za te podpore. Ampak drugo, in to je najpomembnejši element, in to je protislav, določeno protislav, razumem, če se povdarjajo človekove pravice, vendar pri Evropskem parlamentu gre za to, da se proporcionalno povečajo zmogljivosti IB e za mednarodne dejavnosti zaradi razširitve mandata, na drugi strani pa um, se želi izdati denar, na drugi strani pa spet zmanjšati ti zneski iz določenih razlogov. Torej prihaja do teh protislovi in upam, da bomo v teku današnjega dne prišli do Eh, sporazumnih rešitev, pri čemer mora naše stališče biti seveda koherentno in s tem prihajam tudi že do, do zaključka. Želim povedati, da so glavne linije, za katere smo se dogovorili v odboru za zonanje zadeve, eh, bile potrjene strani tudi eh, odbora za proračun in tri glavne smernice so vsebovane v poročilu. Mislim, da jih moramo ponovno podpriti in da moramo biti zelo uh, da moramo biti zelo odločni tudi kar zadeva druge inštitucije, čeprav veste, da je to zelo dolgotrajen proces. Vsem, ki so sodelovali, najlepša hvala. Jutri bomo imeli šest eh, ustnih predlogov sprememb. To eh, zaradi tega bo glasovanje malo bolj zapleteno, ampak upam, da se boste vsi znašli. Torej, vemo, kje so še težave in eh, upam, da nam jih bo uspelo še rešiti. Hvala hvala za to delo. Sedaj pa kolega Lambsdorff, poročevalec v Senci. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz se želim zahvaliti poročevalcu za dobro sodelovanje. Vse je potekalo zelo dobro, tako kot je rekel, v glavnih linijah se strinjamo. Kolegice in kolegi, bodo našli nekaj predlogov sprememb z moje strani, ki sem jih umaknil. To je bila tehnična pomota, gospa Hautale je opozorila na to in to smo potem umaknili. Je pa ena točka in tu želim opozoriti odbor na to in poročevalcu bi bil hvaležen, če bi še enkrat razmislil o glasovalnem seznamu. In sicer gre za države v prilogi 2b eh, pod od, prvi odstavek prvi pododstavek. To zveni zelo tehnično in komplicirano. Gre za naslednje. V seznamu držav, kjer je dejavna Evropska investicijska banka, to lahko stori v soglasju s komisijo ali tudi sama, brez vključitve parlamenta ali obveščanja parlamenta o tem. Vendar so tu navedene tudi države, za katere je predvidena izjema, kjer velja postopek soodločanja po Lizbonski pogodbi, ki je pravzaprav sedaj eh, regularni postopek. In te države so Afganistan in Butan, kar je malo čudno, in Tajvan, kjer to ponovno razumem. Raz predlagam in iz parlamentarnega vidika je to v interesu vseh poslank in poslancev, če bi omejeno število politično visoko sensibilnih držav vključili v seznam, za katere ta izjema prav tako velja. Se pravi, da bi bil vključen parlament v zakonodajni postopek in to so predlogi sprememb 98-99-100 in sicer so to države Libija, Belorus, Kambodža in Jemen. Vsak ki se je ukvarjal z eno od teh držav, držav ali vsemi, ve, da gre za zelo občutljive, sensibilne države. Za Libijo je to jasno, Jemen tudi. In zato prosim, da bi se dogovorili, da vendarle soglašate s temi amandmaji, tako da bi parlament krepili v zunanje političnih zadevah tam, kjer gre za inštrumente, ki jih uporablja EIB. Hvala.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 potrebno posprošiti moje predloge spremem, tako da ne bodo prepodrobni. Mislim, da je poročevalec v svojem predlogu zauzel bistvene vidike, gre za preglednost in pa odgovornost Evropske investicijske banke. Naj izpostavim, da Lizbonska, zahteva, eh, Lizbonska pogodba zahteva preglednost dostopa do dokumentov, eh, da so ti dokumenti na voljo tudi institucijami, kot je Evropska investicijska banka in tukaj moramo biti koherentni. Želela bi se tudi to, da bi parlament zagotovil, da so posojila in pa namenska sredstva v skladu za cilje Evropske unije. Uh, na področju zonanje politike. Poročevalec je bil uh, zelo pripravljen na kompromise in so še zaustrili in je še zaustril nekatere moje predloge sprememb, ki imajo praviti za človekovimi pravicami in konflikti. In uh, tudi, ko gre za dostop prebivalcev do informacij o projektih Evropske investicijske banke v tretjih državah. Potem, kar se tiče občutljivih predlogih sprememb, pa menim, da bi Evropska un, investicijska banka lahko si prizadevala tudi za transparentnost administracije v držav, ki prejemajo naša nepovratna sredstva. To bi prispevalo k učinkovitosti porabe teh sredstev in tudi bi izboljšalo preglednost administracije v teh tretjih državah. Zanima me, kaj bo s tem predlogom po glasovanju. Potrebujemo jasne kriterije za transparentnost, koherenco, eh, odgovornost in eh, zato si ne želim, da bi se znam daljšali. Sem pa pripravljena tudi na kompromise. In pa ne na zadnje. ne strinjam se popolnoma z eh, predlogom o podnebni politiki. Naj spostavim, da bi po mojem mnenju bilo smiselno, če bi parlament od EIB zahteval strategijo za podnebne spremembe, ki bi bila v skladu za cilji Evropske unije na tem področju. to je morda tista sporna točka, kjer želim ostati pri mojem lastnem predlogu. Ne spomnim se, kakšna je številka mojega predloga spremembe. Da, gre za številko 74. Tukaj pozivam Evropsko investicijsko banko, da naj pripravi strategijo za podnebne spremembe do 2030 leta 2012 in to v skladu z eh, podnebnimi cilji Evropske unije in pa mednarodne skupnosti. In da naj v skladu s tem poveča tudi sredstva, ki so previdena v tretjem členu pod eh, točko 1a. Bene, a questo punto la parola. Hvala. Sedaj pa Nikolausom, disporočevalec v senci za GUE. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχει γίνει βεβαίως σοβαρή δουλειά. Χαμπαλά. Μισλίμ, δα, je bilo opravljeno zelo seriozno, zelo resno delo pri obravnavi predlogov sprememb. Želim izpostaviti dve naši načeljni stališči o tem poročilu. Tudi mi smo podali amandmaje. Torej najprej povezava delovanja EIB z zunanje političnimi cilji EU. Želim pa udariti, da se pogosto ne strinjamo z zunanjo politiko in se nam zdi ta pristop napačen in zato tudi ne podpiramo politike EIB na tem področju. Razen tega, nas zelo skrbi sodelovanje načrtovanja zunanje službe in EIB. Eh, e ne bom se spuščal v podrobnosti. E, torej, predlogi sprememb, ki to obravnavajo, e, niso v našem smislu, jih ne odobravamo. Se pa strinjamo z zvišanjem zgornjih mej za financiranje. Tu se predlagajo ukrepi ki naj bi omogočili, da se tudi nadzira ta jamstva in kaj se s tem dogaja, tako da to ne konča v davčnih oazah ali da prihaja do utaje davkov. Ne bom se spuščal v posamezne, posamezne predloge, temveč samo nasplošno razložil eh, našo politiko. Torej so Eh, predlogi, s katerimi se strinjamo. In sicer spodbojanje preglednosti pri delovanju Evropske investicijske banke, potem financiranje ukrepov za boj proti podnebnim spremembam, tudi s tem se strinjamo, potem tam, kjer gre za kriterije pri spoštovanju človekovih pravic in okoljske politike. Te predloge podpiramo. Hvala. Preden. Eh, bo poročevalec odgovoril, želim povedati, da bo glasovanje o tem mnenju jutri, v četrtek, 28. oktober. Sedaj pa ima besedo kolega Pejon, prosim. Euh, ja, torej moj zaključek bo zelo kratek. Eh, najprej hvala gospod. Hvala. Uh, trim govornikom, ki so povedali svoje mnenje. Mislim, da smo lahko ugotovili, da kar zadeva preglednost, kar zadeva nadzor, učinkovitost, da smo dosegli napredek v sodelovanju. Moj problem in s tem se odzivam predvsem na to, kar je povedala gospa Hautala v zvezi s strategijo EIB e pri podnebnih spremembah. Torej, iz našega vidika to sicer ni problem eh, in zdi se nam, da te zahteve niso pretirane. Več težav pa imam s tem, kar je povedal gospod Lampstov eh, in s čimer se sicer deloma strinjam, vendar želim povedati, da moramo najti rešitev. Imamo seznam držav in sedaj bo odvisno od tega, kako ravnati s tem seznamom, kakšne možnosti obstajajo za komisijo in za parlament eh, izvajati nadzor eh, za te eh, sensibilne države, kar zadeva torej nadzor eh, financiranja strani EIB. To mora biti pametno, operativno in tudi um, tako da, torej uspešno mislim, da je filozofija sicer ista, ampak pri formulaciji moramo paziti na to, da bo primirna. Mislim, da tega sicer ne, ni treba izključiti, ampak tako kot ste predlagali vi, da uh, eh, želimo bolj precizne postopke za te države, to je mogoče dobra rešitev. Ampak to si bomo v teku današnjega dne še ogledali in upam, da bo jutri potekalo glasovanje dobro. Besedilo je sicer tehnično, je pa z političnega vidika zelo pomembno. Hvala. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko civilno-vojaško sodelovanje in razvoj civilno-vojaških zmogljivosti. Ta pro, projekt eh, je obravnaval gospod Elar. 27. septembra smo to obravnavali. 120 eh, eh, amandmajev je bilo predstavljenih. 11 amandma, torej kompromisnih amandmajev smo že obravnavali, tako da se bo danes današnja razprava lahko omejila na najpomembnejša vprašanja. Glasovanje pa bo jutri, v četrtek. Sedaj pa ima besedo gospod Ilar, prosim. Chairman, colleagues, um, thank you very much. Uh... Kolegice in kolegi, hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti vsem političnim skupinam v odboru sede za njihovo zelo konstruktivno delo nismo začeli z osnutkom, ampak z empiričnim dokumentom o tem, kakšno, kakšno je empirično stanje civilno-vojaškega sodelovanja, kakšna urodja imamo na voljo in na to smo razvili zamisel o tem, kako bi lahko to strukturirali in kako bi zagotovili trden položaj Evropskega parlamenta v teh pogajanjih. Zato mislim, da smo lahko pripravili veliko kompromisnih predlogov sprememb. Ti kompromisni predlogi sprememb so zelo izboljšali poročilo in želim vam podati kratek pregled tega. Drugi kompromis je bil zelo pomemben in kaže, da potrebujemo bolj civilno-vojaški pristop k krizam in da ni dovolj, če smo samo civilni ali vojaški v določenih postopanjih. Tretji kompromis opozarjanje vlogo nedržavnih akterjev pri preprečevanju sporov in upravljanju s krizami. Četrti kompromis zadeva vprašanje odnosa med nekdanjo krizno platformo in strukturami SZVP v okviru Evropske službe za zonanje delovanje, kar zadeva načrtovanje ukrepov, ki jih financirajo instrumenti stabilnosti, pa tudi povezave med Evropsko službo za zonanje delovanje ter oddelki komisije in agencijami SZVP. To je pomembno v procesu strukturiranja. Četrti kompromis določa načelo, da potrebujemo novo civilno skupino na evropski ravni, da to ne bo stalna skupina, ampak da bo temeljila na prostovoljnem bazenu prizadevan držav članic in da bo imela nalogo zaščite. Kompromis šest hvali zahteve za to, da zagotovimo civilno in vojaško ravnotežje, zato da bo strateško načrtovanje takšno, da ne bo pomešalo vlog vojaških in civilnih sil. Sedmi kompromis povdarja vlogo ali Evropske obramne agencije in spodbuja povezovanje dveh ločenih procesov umeščanja civilnih in vojaških sil, to je omenjeno tudi v glavnih ciljih kompromis 9 je zelo pomemben, usklajuje predloge sprememb, ki opozarjajo na ulogo Evropske obramne agencije. 11. kompromis povdarja načelo odločanja in samostojnosti odločanja v zvezi s sodelovanjem EU-NATO. Načeloma menim, da smo se strinjali, da z strani Evropskega parlamenta potrebujemo zelo koherentno poročilo, ki ne bo zadevalo abstraktnih političnih tem, ampak da se bo vključevalo našim, našim temam pri tem, kako lahko preoblikujemo strukture civilno-vojaškega sodelovanja. Zato mislim, da načeloma temelji na treh delih. Krepitev civilno-vojaškega sodelovanja. Mislim, da smo bili. Predvsej uspešni, da smo to strukturirali na strateški in operativni ravni tudi povezovanje evropskih in evropskih vojaških sil in sil združenih narodov, imamo tudi orodja za upravljanje s krizami in zagotoviti moramo sredstva za to, da bomo lahko ustrezno reševali krize. To vključuje tehnologijo, hitro odzivanje in večstransko sodelovanje. Mislim, da smo imeli zelo nestrankarski pristop tistih predlogov sprememb, ki so nasprotovali dejstvu, da združene narode potrebujemo, tistih nismo mogli sprejeti, želimo pa imeti močan glas v prihajajočih pogajanjih. Hvala. Grazie, Hvala. Kolegica Lüzing je zaguje poročevalko senci in beseda je njena. Hvala, gospod predsedujoči, ker sem že včeraj oziroma pri izmenjavi mnen septembra v pododboru za varnost in obrambo poudarila naše mnenje o poročilu in o predlogih sprememb, želim na tem mestu povedati samo naslednje. V imenu eh, skupine sem proti povezovanju civilnih in vojaških ukrepov. S civilno-vojaškim sodelovanjem ne moremo več razlikovati med civilnim in vojaškim vidikom. Razen tega zahtevamo civilno in mirno zunanjo politiko EU. Vedno spet slišimo, da so vojaške zmogljivosti v okviru civilno-vojaškega sodelovanja potrebne za zaščito humanitarnih organizacij. Humanitarne organizacije same pa pravijo, da jih to bolj ovira, kot jim koristi. In povdarja se, da je vojaška komponenta v civilno-vojaškem sodelovanju pomembna za zaščito prebivalstva. Če si ogledam poročila v časopisih v zadnjem času, se mi usiljuje vtis, da je treba prebivalstvo ščititi pred vojsko, kot pa da bi vojska zaščitila prebivalstvo. Razen tega ne gre toliko za vojaško dopolnjevanje civilnih misij, misij temveč za večjo učinkovitost vojaških usmeritev uh, pri različnih operacijah. Kot sem že povedala, na tem poroč, v tem poročilu ni ničesar, čemur ne bi ostro nasprotovali svojo kritiko, sem že uh, obrazložila. Uh, eh, Uloženi predlogi sprememb sicer izboljšujejo besedilo, vendar ne v zadostni miri. Uh, in ne zadovoljujejo naših zahtev. Zato se naša skupina nikakor ne bo strinjala s tem glas, eh, poročilom in uh, ga tudi ne bo podprla. Hvala. Kolega Brandner, prosim. Kolegica Brandner. Dobro jutro. Tako kot je povedala moja kolegica, smo včeraj tudi že razpravljali o tem. Eh, zahvaljujemo se za predložitev poročila in za predstavitev poročila in tudi za nove kompromisne amandmaje, ki ste jih poslali še včeraj zvečer. Predvsem četrti kompromisni predlog je dober, hvala, da ste tu vključili naše želje, upoštevali naše želje. Druge točke ko gre za naštevanje posameznih misij in kaj se tam dogaja. Mislim, da bi to bila dodana vrednost te resolucije, mogoče bi to lahko še vključili ali vsaj glasovali o tem. Včeraj sem omenila vprašanje eh, na eh, odgovor na velike krize. Mislim, da je prav eh, z ozirom na poročilo Weber, o katerem bomo še razpravljali, in jaz sem pristojna za obe poročili, i mnogo sudi v obi poročili in obi se prekrivata, prekrivata. In paziti moramo, da ne bomo uh, tu um, potrjevali različnih osebin v teh dveh poročilih. Torej mislim, da je, si je treba obe ogledati, predvsem, ker bomo tudi glasovali na isti dan o obeh. Mogoče bi se pristojni lahko usidli skupaj, tako da bomo kot parlament eh, zauzeli koherentno stališče, kar zadeva amenma 84, smo včeraj že rekla, da kar zadeva osebje iz vzhodnoevropskih držav v misijah EU, po poročilu ustreznega sveta je delež 31,7 odstotka, kar je razmeroma vis, visok delež in morali bi počrtati, da te misije se ne sestavljajo preko nekih razpisov, temveč odvisno je od tega, eh, katera država odpošlja osebje in ponavadi misije je težko dobiti osebje za te misije in zato se tudi veselijo, če eh, države članice pač eh, odpošljajo civilno osebje in mogoče bi države članice pozvali, da naj so bolj aktivne Naprimer, da se poziva države članice, da dajo na razpolago osebje za zagotovitev geografičnega ravnovesja z ustnim amendmajem bi to lahko dosegli. Torej, pomembni za nas sta dve zadevi. Prvo, prvič vprašanje eh, raziskave na področju obrambe in vključitev tega v poročilo F. P8, torej za okvirni raziskovalni program, 126, 131 in 133 amandma za nas niso spremljivi. Če bi se izglasovali ti amenmaji, bomo glasovali proti poročilu isto velja za bojne skupine pri eh, zaščiti pred katastrofami, torej nismo za to, da se bojne skupine uporabijo v teh elementarnih, pri elementarnih nesrečah, mislimo, smo, mislimo, da je veliko ljudi, kjer potrebujejo civilno zaščito, Kongo je naprimer tak primer, kjer zlorabljajo otroke, posiljujejo ženske in kjer vidno spet Eh, se poziva, da je treba poskrbiti za bolj učinkovito zaščito. Če bi želeli uporabiti take bojne skupine, bi to bil boljši kraj za to. Torej, če bi, verjetno, če bi eh, 107 in 108 amandma dobila podporo, bi morali glasovati proti poročilu. Sedaj pa Mavro Nikolas, prav tako poročevalec v Sinci. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα... Βάλα, γοσπότ πρετσεδοιότσι, ζελίμ, οποζορίτη να το, да politično strateško sodelovanje in razvoj civilno-vojaških zmogljivosti, da je to nekaj pomembnega, vendar je to treba vključiti v prizadevanja za iskanje globalnega in objektivnega pristopa. Mislim, da moramo usmirjati eh, civilno-vojaške zmogljivosti in tudi skupno oporabo teh kapacitet. Mislim, eh, torej besedilo za nas je eh, dobro, zadovoljivo in želim opozoriti tudi na to, da Eh, podpiramo stališče Kristjana, da se izoblikuje besedilo, ki ga podpira čim več političnih skupin. To je besedilo, ki eh, zrcari različne pristope in mnogi predlogi, mnoge predloge sprememb so socialisti umaknili eh, zaradi pripravljenih kompromisnih predlogov in pomembno se mi zdi, da se v besedilu razlikuje med civilnim in vojaškim delom. Na ta način se ustvari možnost, da pride do sodelovanja med obema in da se ta, to sodelovanje lahko tudi razširi. In razen tega se opozarja na to, kako je možno razširiti obstoječe kapacitete za uh, izpolnjevanje skupnih nalog. Razen tega je tu sklic na uh, eh, zunanjo politiko in na službo za zunanje delovanje in vse skupaj se povezuje skupno zunanjo in varnostno politiko. Razen tega se nakazujejo rešitve, uh, eh, glede sodelovanja med EU in NATO in med EU in drugimi organizacijami. Besedilo je v redu in predlogi spremem, pri katerih ostajamo, so eh, znižani na zelo eh, majhno število in jutri mislim, da bomo lahko sprejeli reprezentativno besedilo, ki bistveno prispeva k rešitvi tega vprašanja. Arlacchi alla parola. Spot Arlacchi, prosim. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Samo nekaj komentarjev. Razvoj tega poročila mi ni dobro poznan, besedilo sem prebral in tudi sam sem imel kompromisni predlog spremembe. Upam, da bodo predlogi sprememb poročilo izboljšali, zato da bo poročilo nekoliko bolj razumljivo in tudi nekoliko natančnejše. Kajti besedilo sem prebral in nisem razumel, kaj natančno so te civilno-vojaške zmogljivosti in civilno-vojaško sodelovanje te zadeve so mi nekoliko znane. Problem pa je, da sploh ni nobenih številk, nobene opredelitve strukture, nobenih podatkov o tem, koliko to stane, koliko ljudi bo zaposlenih in tudi kakšna bo naloga. Tudi kar zadeva druge organe in telesa. Videl sem omembo NATO in povabilo, da se NATO ne bi širil na uporabo civilnih zmogljivosti in to je razumljivo, ne želimo imeti podvajanja v sistemu. Videl pa sem tudi omembo sodelovanja med EU in OZN, ampak ta omemba je zelo nejasna, sploh ne določa v natančnem smislu, kaj bi ta civilno-vojaška zmogljivost naj prispevala pri mirovnih operacijah OZN. Zato bi, po mojem mnenju, težko komu razložili, kaj sploh nameravamo storiti. Upam, da bodo predlogi sprememb zadevo nekoliko bolj konkretizirali. Ta zamisel se mi načeloma zdi čisto v redu ampak mislim, da bi morali zadevo zastaviti nekoliko bolj konkretno. Thank you, Mr. Alaki. La parola a chi? Hvala. Kolega Kilan, prosim. Hvala. I think it's uh, one of the most... Hvala lepa. Mislim, da je velik izziv združiti civilno-vojaško sodelovanje. Gospod Eler, se je izjemno dobro lotil tega, zelo razumljivo in zelo odprto. Zadovoljen sem z večino kompromisnih predlogov sprememb. Ostane nam še vprašanje, kako bi zadevo naredili bolj učinkovito in kako bi zagotovili višjo stopnjo usklajevanja. Mislim, da se moramo izogibati podvajanju, še posebej, kar zadeva nov strateški koncept NATO to zadeva področja civilnih zmogljivosti. Podariti pa želim pomen predloga spremembe 47. Tam pozivamo na uporabo členov iz pogodbe o EU v zvezi s solidarnostjo. Zelo pomembno je tudi medinstitucionalno sodelovanje med novo službo za zunanje delovanje in drugimi institucijami EU. To je še posebej pomembno v teh začetnih fazah, kako bi ti dve skupini lahko sodelovali v prvih trenutkih krize, ki bi se pojavila. V celoti pa lahko rečem, da sem zelo zadovoljen s tem dokumentom in kolegi Elerju želim vse najboljše. Hvala. Ali želi eh, povziti poročevalec to razpravo? Ehm, Najprej se želim prisrčno zahvaliti za sodelovanje mislim, da imamo kot parlament nalogo, da pri oblikovanju teh struktur in sedaj smo v postopku oblikovanja struktur, torej in pri tem moramo zauzeti svoje jasno stališče, tako da bodo izpolnjene naše predstave, kar zadeva gospod Ljuzning, želim povedati, splošna kritika, ki vojski potika vidno samo uničenje, to me je bolj opogumilo pri mojem eh, eh postopanju, kot pa da bi me od tega odvrnilo. Pri bojnih skupinah nimamo, tako kot je povedala gospa Brandner, torej ne, ni namena, da bi jih uporabili za, eh, v elementarnih nesrečah. Za bojne skupine smo predvideli, da so prilagodljive, torej če se vojaška misija iz vojaške spremeni v civilno, torej, če se spremenijo naloge in da je taka skupina potem v stanju, da se vključi v civilno misijo. Ne gre za to, da eh, eh za, torej to, kar je povedala gospa, je narobe, to je razum, razumela narobe. Kar je povedal gospod Arlaki, drži, moramo govoriti o naših ciljih. Če si ogledate uvodne izjave, smo deset let na skoraj vsakem vrhu na konferenci strokovnih ministrov formulirali nove cilje. Obsežne razprave so bile o tem, kaj si želimo misije z deset tisoč ljudmi, eh, ampak o čemer se nismo pogovarjali je, kako to storiti. In zato je parlament pozvan, da na tem mestu jasno pove, da obstaja brzel med formuliranimi cilji, o katerih se je obsežno razpravljalo, in operativnimi realnostmi in da smo v fazi, ko se izoblikujejo strukture in ko, ne, in ko ne gre za politične pozive, temveč, ko gre za to, da rečemo, kako morajo izgledati te strukture, da bomo lahko dosegli cilje. In mislim, da večina političnih skupin se strinja s tem, da je poročilo kratko, da se ukvarja s praktičnimi vidiki in da se bo na ta način začela bolj kvalificirana razprava o teh novih strukturah. Najlepša hvala. hvala. Naslednja točka je predlog resolucije o procesu evropskih integracij v Srbiji. Ta projekt je razpra, pra, in razprava o resoluciji poteka v odličnem trenutku, torej v zadnjih, zadnji meseci so bili zelo pomembni za Srbijo. Začel se je proces ratifikacije pridružitno stabilizacijskega sporazuma, potem v, medna, torej v Združenih narodih je prišlo tudi do pozitivnega koraka, kar zadeva obravnavo Kosova in včeraj oziroma predvčerajšnjim je svet od, se odločil, da eh, se bo prošnja za članstvo posredovala komisiji. In zato je mnenje Evropskega parlamenta o teh dogajanjih zelo pomembno. Takoj dajem besedo gospodu Kacinu, ki je poročevalec in ga prosim, da nam predstavi predlog resolucije. Grazie, presidente. Dear colleagues, let me begin by welcoming... Hvala lepa kolegice in kolegi. Najprej želim pozdraviti sklep sveta v ponedeljek za to, da bi poslali prošnjo za članstvo Evropske unije komisiji. To je zelo pozitivno sporočilo, ki ga je Evropska unija poslala Beogradu. Tako odpiramo novo poglavje v postopku evropskih integracij Srbije. Komisija pripravlja svoje mnenje, Beograd pa bo lahko videl, kaj vse so zaenkrat dosegli ugotovili pa bodo tudi, kakšni izzivi jih čakajo. To je trenutek za to, da Beograd postane previdno optimističen. Čas pa je tudi, da začnejo izvajati reforme in ukrepe, ki bodo zagotovili rezultate. Resolucija o Srbiji poudarja te pozitivne trende. V duhu pravega partnerstva bomo hkrati poudarili tudi oprta vprašanja, ki jih moramo še premagati. Najprej želim govoriti o Mednarodnem kazenskem sodišču za nekdanjo Republiko Jugoslavijo in o Kosovo. MKSNJ je temeljni pogoj, da Srbija nadaljuje po poti članstva v EU. Še vedno sta dva ubežnika, to sta gospod Hadžič in Radko Mladič. Morali bi bolj pritisniti na Beograd, da tukaj storijo več. Mislim, da je svet naredil prav, ko je posredoval prošnjo Srbije komisiji. Po drugi strani pa mislim, da moramo jasno povedati srpskim oblastem, da napredka v postopku evropskih integracij ne bo, dokler to poglavje ne bo enkrat za vselej zaprto. To pomeni, da pozitivno mnenje komisije v zvezi z prošnjo Srbije za članstvo v EU. Parlament bo stabilizacijsko pridružitveni sporazum ratificiral, ko bomo sprejeli resolucijo. Postopek ratifikacije stabilizacijsko pridružitvenega sporazuma se je začel že leta 2009, ampak ne bo zaključen, dokler ne bo Srbija dejansko začela sodelovati s Haškim sodiščem. Mladič in Hadžič morata biti najdena, prijeta in predana Haškemu sodišču. Besedilo ki je pred nami, je v skladu z sklepi sveta, ki so jih sprejeli pred dvema dnevoma. Vprašanje Kosova. Določa sodelovanje s Hagom. To je problem, ki Beogradu že desetletje povzroča probleme, namreč odnosi s sosednjimi državami. Srbija ima nekoliko težavne odnose s svojimi sosedami, ampak se občutno izboljšujejo. Poleg tega bomo v resoluciji pozdravili sprejetje resolucije o Srebrenici v Srbiji, po drugi strani pa sprejetje neodvisnosti Kosova predstavlja največjo oviro pri doseganju stabilnosti v regiji in dobrih medsosedskih odnosov. Resolucija pozdravlja dialog in zbliževanje s Prištino. Dialog in napredek sta pričakovana. Obe strani morata biti zavezani k temu, da se pogovarjata in da dosežeta uspeh resolucija poziva, da se pogovori nadaljujejo takoj. Dialog in zavezanost k kompromisu z obeh strani mora biti del njihove evropske prihodnosti. Resolucija omenja tudi druga odprta vprašanja, naprimer reforma pravosodstva. Vzpostaviti morajo načela pravne države. Resolucija pozdravlja dejstvo, da so se reformna prizadevanja začela. Je treba upozoriti, da reformne proces pravosodja ni dovolj dober. To podarjajo tudi strokovnjaki pri komisiji. Od 850 sodnikov, ki niso bili imenovani na postopku volitev, jih je le manj kot polovica dobila odgovore na svoje pritožbe, več kot leto dni po imenovanju. Ne glede na to, da je bil napredek doseženje še vedno zelo veliko za ostalih primerov glede na to, da imamo tudi svete toživcev, lahko rečem, da moramo ponovno razmisliti o boju proti, ref, proti tem reformam. Boj proti korupciji. To je zelo pomembno. Protikorupcijska agencija mora biti podprta tudi strani državnih institucij. Veliko smo obljubljali tudi na področju restitucije pravice morajo biti zagotovljene in tega ne bomo dosegli, če vprašanje ne bo ustrezno naslovljeno. Svoboda medijev, glede na indeks svobode tiska, kar so nedavno objavili novinari brez meja, je Srbija padla 23 mest iz 62 na 85. Rumeno novinarstvo je vse prisotno, še posebej pa politično vmešavanje. Veliko smrtnih grožen še vedno prejemajo novinari, so tudi poskusi umorov. In večino primerov pred sodiščem ni prišla do konca. Sem predstavnik EU v Evropskem parlamentu, zato moram povdariti, da sem tudi sam deležen mavka strani institucije v Beogradu. Sam nisem prej odgovoril na svoje pisne zahteve in sicer večkrat. To je zelo žalostna in nepotrebna ovira pri tem, da bi ustvarili dobro komunikacijo med partnerji. Upam, da bodo Srbi dosegli napredek pri integracijskem procesu in da bo Beograd presegel to oviro. Na koncu želim povedati, da se je Srbija lotila zgodovinske poti na poti članstvu v Evropski uniji. Jasno moramo povedati, da želimo podpreti prizadevanja Srbije. Po drugi strani pa moramo povdariti vsa odprta vprašanja, ki jih bodo Srbi še morali rešiti. To je namen te resolucije. Na koncu se želim zahvaliti svoji skupini, sodelovcev in sekretarjatu AFETA za to, da so nam pomagali pripraviti resolucijo. Zahvaliti se želim tudi Milici Delevič, vodji integracijske pisarne v Srbiji, za to, da je pomagala pri komunikaciji. Hvala vam za vašo pozornost in veselim se že razprave z vami in odgovorimo tudi na vaše vprašanje. Hvala. Eh. Hvala. Sedaj poročevalci v Sinci. Šlöflin, prvi Šöpflin. Uh, uh, um, Hvala, spet sem tukaj, zahvaljujem se gospodu Kacino. To poročilo je dobro, temeljito, pokriva vsa pomembna vprašanja. Srbija se je začela približevati Evropi in to je seveda dobrodošlo. Postopek je seveda počasen in vse skupaj se ne bo zgodilo čez noč, vendar pa je pomembno, da srpska da srpski organi in pa prebivalstvo razumejo, da se to bo zgodilo polno sodelovanje z mednarodnim kazenskim sodiščem eh, in eh, premik na poti sprejemanja neodvisnosti Kosova sta seveda nujna pogoja za pristop. Eh, rad pa bi povedal tudi, da ta dva pogoja nista zadovoljna. Veliko zadev je še odprtih. Gospod Kacin v glavnem vse omenja v svojem poročilu. Se pravi, veliko je še potrebno narediti, preden bo Srbija izpolnila kopenhagenske kriterije. Česar pa nisem našel v poročilu, pa so um, obveščevalne službe. Obstajajo takšne skrivne obveščevalne uh, službe v Srbiji in uh, to nekako ovira delovanje demokratičnih institucij. Uh, različne oblike posredovanja, političnega presedovanja, so prav tako posledice delovanja teh skrivnih služb. Tudi korupcija je velik problem, s katerim se je potrebno spopasti. Ta problem ima že dolgo zgodovino, bil je prisoten že v dobi komunizma. Potem se je vse skupaj poslabšalo zaradi bojkota celega sveta Srbiji, vse skupaj pospešilo eh, razvoj korupcije in zato jo je težko izkoreniti, vendar pa to ni nemogoče. Enako velja za mafije, enako velja za neodvisnost pravosodja, tudi to je omenil gospod Kacin. Poleg tega pa bi dodal še to, da je potrebno bolj jasno ločiti um, sile, ki so na oblasti. Countries. It's a key area of the rule of law. Uh, it's institutional. Načelo pravne države je problem v številnih nekdanjih kapi, eh, komunističnih državah. Eh, pogosto se zgodi, da se ljudje zanašajo na poznanstva in pa zveze, ne pa na pravila o tem, kako zaposlovati osebje. Popolnoma strinjam, se strinjam z gospodom Kacinom, mislim, da je Srbija decentralizirana, dekoncentracija moči je bistvenega pomena. In eh, izpostavil bi tudi Vojvodino za njeno večkulturno realnostjo. Ehm, tudi to, da se prizna to raznolikost Vojvodine, je nujni pogoj za to, da bo v Srbiji vzpostavljena demokracija. Potem, kar se tiče popravljanja odnosov z sosedi, to pomeni tudi soočanje s preteklostjo, ne samo z nedaj, nedavno preteklostjo, tukaj govorimo o zadnjih 20 letih, ampak z vsem od tega, ko so na oblast prišli komunisti. Eh, veliko stvari se je zgodilo leta 1944-1945, to je samodelno jasno v srpski družbi, samodelno se je Srbija s tem soočila in dokler srpska družba ne bo razumela, da ima dokaj neprijetno zgodovino, ne bo mogla tudi prepoznati svoje lastne realnosti. Liberalizacija vizumskega režima je bil tudi pravilni korak v pravo smer in obžalovanja vredno bi bilo, če bi ta korak na kakršenkoli način ogrozili. Na nazadnje bi se želel zahvaliti še gospodu Kacinu, hvala za to dobro poročilo in zahvalim se tudi ostalim, ki so sodelovali z njim. Kolega Kopa. Hvala, kolegica Kopa, eh, poročevalko v Sinci za S in D hvala. Najprej čestitam kolegu Kacinu za obsežno poročilo o Srbiji. In eh, kakor ste že povedali, predsedujoči, je ta pobuda za resolucijo prišla v pravem trenutku po eh, odločiti sveta za splošne zadeve in uh, samo, nekaj dni, eh, samo nekaj časa potem, ko je komisija sprejela prošnjo za uh, začetek pristopnega procesa. Obstajajo problemi pri evropeizaciji te države in moja politična skupina. Uh, Socialdemokrati se tega zelo zavedamo. Vsi vemo, da je Srbija na križišču naše stališče, in tukaj govorim o evropskem stališču, bo določilo prihodnost Srbije, njeno stabilnost in pa stabilnost balkanske regije kot takšne. Srbija potrebuje Evropo in ne moremo si zamisliti Zahodnega Balkana brez Srbije. Seveda, tukaj se strinjamo s poročevalcem, je vse skupaj odvisno od vlade in pa od prebivalcev Srbije um, od njih je odvisno, kako se bodo soočali z izzivi, ki so pred njimi. Srbija v letu 2010 nima nič opraviti Srbijo, uh, kakršna je bila v letu 2000. Srbija je izboljšala demokratično vodenje, zavezana je evropski perspektivi in želi obrniti nov list v zgodovini. Premika se v pravilno smer, dokazala je svojo, prepri, eh, svojo odločenost, da se približa Evropski uniji. Um, spomnim vas na resolucijo Srpskega parlamenta o Srebrenici, aplikacija oziroma prošnja za članstvo eh, iz eh, dne 22. septembra in pa eh, pripravljenost na začetek dialoga pod okriljem Evropske unije. Vseeno pa obstajata tukaj še dve močni oviri, Kosovo po eni strani in pa Mednarodno kazensko sodišče za območje nekdanje Jugoslavije po drugi. Seveda rešitev kosovskega vprašanja ni predpogoj med tem, ko med, eh, mednarodno kazansko sodišče to je. Eh, seveda pa bo to, kar bo odločila Srbija glede Kosova, ključnega pomena za njeno evropsko perspektivo. Resolucija je bila pomemben korak eh, za normalizacijo odnosov med Kosovom in pa Srbijo. Poročevalec je pravilno odločil, da ne omenja prekomerno eh, Kosova v tem poročilu. Moja politična skupina se zauzema za dialog med Srbijo in eh, Kosovom. To bo pomagalo evropski perspektivi Srbije. Glede na teža, trenutne težave v Srbiji, Prištini bi morali v četrti točki dodati, kaj pričakujemo takšnega dialoga. Morda bi ta dialog eh, potekal postopno, lahko bi izhajal iz tehničnih vidikov in se na to nadaljeval z. Um, z bolj problematičnimi vprašanji. Pomembna, pomembno je sodelovanje Srbije tudi za EU-leksom in tudi tukaj gre vse skupaj v pravilno smer. Kar se tiče Mednarodnega kazenskega sodišča za območje nekdanje Jugoslavije in pete točke, je seveda potrebno priznati zločine iz preteklosti, vojne zločine in potem potrebna je sprava. Zato je nujno potrebno sodelovanje s mednarodnim kazenskim sodiščem in pa aretacija še preostalih zločincev, ki so na prostosti. Ampak kaj pomeni tukaj sodelovanje? Lahko predpostavimo, da oblasti ne, ne sodelujejo z mednarodnim kazenskim eh, sodiščem ali je. Ali lahko sklepamo, da oblasti ne želijo sodelovati za sodiščem? Eh, aretacija je seveda končni rezultat sodelovanja za sodiščem, ne more pa biti to edino, kar sodelovanje za sodiščem določa. Morali bi natačno preučiti, ali obstaja to sodelovanje ali ne. In ne nazadnje bi izpostavila še to, kar je zapisal poročevalec, eh, za eh, ponovno naseljevanje beguncev. Eh, meni se zdi to preveč medlo. Kakšna je strategija, o kateri bi naj mi razmislili, ali sploh obstaja takšna strategija v prvi vrsti? Morda bi bilo bolje, če bi omenili preiskovalne metode in jasno bi morali povedati, da se to nanaša na uh, 49 členi sporočila Bramic in da poziva Srbijo, da naj sprejme bolj strok eh, dostop oziroma pristop pri aretaciji preostalih vojnih zločincev. Nedavno je bil odkrit dnevnik Mladiča z 300 strani, ki daje pravosodju pomembne informacije o aktivnosti tega zločinca med vojno. In pa potem še Eh, neka pomembna točka. Regionalno sodelovanje je za nas bistvenega pomena eh, za Zahodni Balkan in morali bi Srbijo spodbujati k temu, da igra konstruktivno vlogo v regiji, te da sodeluje v vseh regionalnih forumih. Kar se tiče vizionske liberalizacije, bi morali vzeti na znanje pismo gospe Malštromove, morali bi biti pozorni na probleme, ki tukaj obstajajo. In uh, V istem odstavku bi morali govoriti tudi o stikih med ljudmi, zato da bi eh, omenili tudi olajšanje izmenjav na akademski ravni. Potem eh, odstavek 11. Tukaj bi lahko pohvalili napredek pri boju proti eh, organiziranem kriminalu, zlasti ko gre za boj proti drogam. Deseti odstavek govori o sodelovanju z sosednjimi državami, policijskem sodelovanju. In nedavni sporazum z BIH je tukaj eh, z velikega pomena. Srbija je od leta 2007 ima od eh, leta 2007 tudi eh, institucijo varuha človekovih pravic. Še nekaj bi želela omeniti. Gre za projekt decentralizacije v Srbiji, to se omenja v 14. odstavku. To je velik izziv za državo in eh, ne smemo se tukaj omejevati samo na Vojvodino. Pred, jaz bi uložila predlog spremembe, kjer bi se zauzela za bolj uravnotežen in obsežen pristop. Ne na zadnje bi se zahvalila gospodu Kacinu za poročilo in bi podala naslednjo, eh, naslednji predlog. 8. novembra bo prošnja komisiji predstavljena javnosti in zato predlagam, da bi podaljšali rok za uložitev predlog sprememb, ki je sedaj do 10.11. Eh, eh, če bi ta rok podaljšali, bi lahko upoštevali tudi nadaljne razvoje dogodkov. Hvala, kolegice in kolegi. Veliko jih je upisanih na seznam govornikov in da bi vsi imeli možnost, moramo omejiti čas eh, na tri minute za vsakega, ki želi spregovoriti v razpravi. Moramo upoštevati, da imamo na dnevnem redu še dve točki in zaključiti moramo sestanek do 12.30. Kolegica Brandner se je prijavila za razpravo in prosim jo, da ni daljša od treh minut. Sorry, Um, we really, we always... Hvala lepa. V okviru delovne skupine smo razpravljali o vaši resoluciji. Resolucija je dobra in uravnotežena. Nekaj točk bi želela omeniti. Ehm, ne želim podvojevati tega, kar ste povedali o MKSNJ ampak eh, to sodelovanje z sodiščem je prav gotovo izredno pomembno. Potem, kar se tiče konstruktivnega dialoga z eh, Kosovom. Ta dialog mora iti v pravilno smer, istočasno pa potrebujemo tudi sočasno razgradnjo struktur, srpskih struktur v Kosovu in pogledati, kako bo se to razvijalo v praksi. Potrebno je tudi povdariti zavezanost močni in pa integrirani Bosni in Hercegovini, tudi to bi morali omeniti v resoluciji. In pa seveda je potrebno omeniti tudi reformo pravosodja. Tukaj so potrebne velike spremembe. Že zadnjič sem povedala, da bi si želeli, da bi srpski parlament sprejel zakon o enakosti spolo in da bi se ta zakon tudi k malu uh, eh, začel izvajati. Najlepša hvala. Besedo ima kolega Kukan, predsednik delegacije za jugovzhodno Evropo. Hvala lepa. Pred nami je dobro besedilo ki omenja vse najpomembnejše točke o Srbiji. Deset let po dobi Miloševiča je Srbija podozila pomembne korake v, smeru, v smeri evropske integracije. Nasplošno je Srbija dobro napredovala v zadnjih letih, samo dva primera, stabilizacijsko pridružitveni sporazum in pa vizumska liberalizacija. Thank you. Integracija v Evropsko unijo mora ostati na vrhu politične agende Srbije in Evropski parlament bi moral to spodbujati. Pomembni pozitivni razvoj je ta, da je svet za zunanje zadeve povabil komisijo, da naj eh, pripravi mnenje o Srbiji. To je pozitivni signal Srbiji, pa tudi celotni preostali regiji. Sklepi sveta za zunanje zadeve omenijo konstruktiven pristop k dialogu z Kosovom in pa uh, polno sodelovanje z Vendavljenim kazenskim sodiščem za nedanje Jugoslavijo kot uh, nujni pogoj za to, da se nadaljne obravnava prošnjo Srbije za članstvo. In uh, Evropski parlament bi moral še bolj podariti ti dve točke v resoluciji. Uh, Nedavno je delegacija za odnose z jugovzhodom obiskala Beograd in uh, pogovarjali smo se tudi o nedavnih dogodkih v Srbiji. Nekateri so opuštevani v poročilu in bi morali biti. Najprej regionalno sodelovanje. To je pomembno. Pomemben del, ki kaže na sposobnost države, da aktivno sodeluje s svojimi sosedi, bodi si na dvostranski ali večstranski ravni. Srbiji lahko čestitamo, ko gre za pristop k regionalnemu sodelovanju, preostaja pa odprto vprašanje regionalnega sodelovanja s Kosovom. Druga zadeva, dobri odnosi z sosedami so predpogoj za nadaljno evropsko integracijo Srbije. Želel bi omeniti dve področji, ki me skrbita porast števila prosilcev za azil v nekaterih evropskih državah, kar eh, ne samo, da zapleta procese vizumske liberalizacije, ampak ovira tudi procese za Bosno in Hercegovino in Albanijo. Potem obstajajo tudi problemi z ekstremističnimi in radikalnimi skupinami. To ni nov pojav, to ni problem, ki bi se pojavil včeraj, že dalj časa obstaja, pa je bil spregledan ali pa izkoriščan za politične namene. Srbskim prijateljem je potrebno povedati, da je v njihovem interesu, da ta pojav izkoreninijo, ne glede na to, kako težko je to. E, na nazadnje bi pa še čestitev poročevalcu za poročilo. Hvala, sedaj pa ima besedo predsednik Donžan. Hvala, gospod eh, predsedujoči iskrene čestitke koliko kacinu eh, za ta dokument, ki je uravnotežen in zelo dober. Seveda je uspeh za Srbijo in za srbsko vlado, da je naredila korake na poti v Evropo. To je treba na ustrezen način tudi pozdraviti. In v resoluciji se opozarja tudi na to, kar je še treba storiti. V celotni zah eh, regiji Zahodnega Balkana se dosiže, dosegajo uspehi, ampak včasih potem napori popustijo. Eh, Naprimer, eh, prišlo je do vizomske liberalizacije, potem resolucije v Združenih narodih. Ehm, torej, tudi resolucijo o Srbiji in Kosovu, svet je izrekel svoje mnenje in dal komisiji mandat, da pripravi mnenje. Vse to so uspehi, eh, ki, eh, za katere ima zasluge tudi srpska vlada, vendar sedaj ne sme napor popustiti in se začeti špekulacijami o datumu pristopa ali kakem drugem razvoju. To bi škodilo Eh, srpski politiki. Osrednja tema v tem procesu, in to je bilo tudi rečeno in piše v poročilu, je kazensko sodišče in polno sodelovanje z MKSNJ-jem. Prepričan sem, da je, je treba to na vsak način zahtevati. Kukan je povedal, deset let je minilo od Miloševiča. E, eh, pomisliti moramo tudi na Srebrenico in e, Eh, obdolženci so še zmeraj na svobodi, na prostosti. Treba je vojne zločince na vsak način obsoditi. Eh, ampak kot rečeno, treba je eh, tudi povedati, da je Srbija veliko že storila. Posebni tožilec za vsega, vojne zločine. Gospod Mučevič je opravil dobro delo. Vedno spet slišimo, kaj je bilo zanemarjeno v zadnjih letih in sedaj, sedanja vlada mora seveda tudi delovati pedagoško, kajti to državno tožilstvo ni samo pogoj za uh, integracijo Srbije v Evropi, temveč tudi za razvoj družbe v Srbiji sami. Tako da uh, se prepriči o pojavi, ki so bili že. Eh, po, eh, bi. Rad bi izrazil svoje strinjanje z eh, osnutkom predlogom resolucije kolega Kacina. Ta predlog široko obravnava aktualne in prihodnje odnose Evropske unije in Srbije ter položaj v Srbiji kot bodoči kandidatki za članstvo Evropske unije. Odločitev sveta v ponedeljek je pozitivna tudi zato, ker bo proces v naslednjih mesecih ko bo Srbija odgovarjala na vprašalni komisije, omogočil sodobni Srbiji, da se sooči s svojimi ključnimi dilemami. Srbija je v zadnjem času v nekaterih zadevah pokazala novi obraz. Predvsem pri resoluciji v Generalni skupščini Združenih narodov, ko je z inteligentno diplomacijo predsednika Tadiča omogočila skupno resolucijo 27 držav Evropske unije in Srbije. To je bil tudi uspeh naše visoke predstavnice Eštonove. Sedaj je bistveno, da ta priložnost ni zamujena. Treba je začeti pogovore brez pogojev in nikakršen izgovor z, ne, z volitvami, temi in onimi, ne, ne sme priti v poštev. Predvsem, če Srbija in Kosova nočeta izgubiti naslednjih deset let. Deset let za normalizacijo svojih odnosov in svojo vključitev v Evropsko unijo. Treba je delati takoj. Še en nasvet z moje strani. Mislim, da bi bilo najbolje, da Kosovo in Srbija uredita svoje odnose po modelu dveh članic Evropske unije. To bi največ prispevalo k kvaliteti življenja tako na Kosovo kot na, v Srbiji, ter tudi k kvaliteti življenja predstavnikov srpske skupnosti na Kosovo. Žal obstaja tudi temni obraz sodobne Srbije. To je nasilje na ulicah, ki smo ga videli ponovno 10. oktobra ob paradi ponosa v Beogradu in malo kasneje na nogometni tekmi v Dženovi. Akteri tega nasilja izkazujejo politične motive. To se vidi po njihovi ikonografiji, po političnih sporočilih, ki jih dajejo. Morda je to najhujša dediščina režima Miloševičega fašizma v preteklih desetletjih. Razkrinkati je potrebno politične sile stranke, ki to nasilje spodbujajo in jih prepovedati. To demokratična pravna država mora storiti. Obžalovanja vredna je tudi vloga Srpske pravoslavne cerkve v teh dogodkih. To so dileme sodobne Srbije in upam, da bo Srbija zmogla, da se očisti te neslavne dediščine. Hvala lepa. Hvala. Kolega Atkins in potem kolegica Muniz. No ne bom ponavljal tega, kar so povedali vsi ostali. Izpostavil bi samo odstavke 5 in 4 in uh, želel bi povedati, kako pomembni se nam zdijo. Uh, Sodelovanje z mednarodnim kazenskim sodiščem bistvenega pomena, kar se tiče Kosova, pa je potrebno doseči napredek. Čestitam kolegu za poročilo. E, poročilo je razumno, e, predvsem pa čestitam gospodu Šlopflinu za njegov povzetek eh, obstoječih problemov, ne nazadnje korupcije in pa skrivne policije. Z, če bi to poročilo eh, obogatili z tema dvema manjšima pripombama, bi poročilo bilo hitro sprejeto. Hvala, hvala, Munis in potem gospod Peterle. Hvala, gospod eh, predsedujoči. To je zelo uravnotežen osnotek in opozarja se na reformo na eh, izvajanje stabilizacijsko pridružitvenega sporazuma tudi na sodelovanje z mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo in na resolucijo Srpskega parlamenta o Srebrenici, potem izvedba parade ponosa, eh, obravnava Romov, to je odličen osnutek resolucije in tudi diferenciran pristop držav članic. Eh, kar zadeva enostransko izjavo o neodvisnosti Kosova, je prav gotovo prispeval tudi k odnosu do srpske vlade. In In tudi združeni narodi so opravili svoje delo v zvezi s to neodvisno izjavo neodvisnosti. Torej mislim, da je treba eh, dodati enostransko, unilateral, tako piše v vseh mednarodnih dokumentih in to moramo uporabiti tudi v našem osnutku resolucije. Mislim, da je treba aktualizirati to um, resolucijo izhajajoč iz sklepa sveta v ponedeljek, ki je bil zelo uh, dober in ki pomeni približevanje Srbije Evropi. Hvala, gospod Peterle in potem Kornel. Signora Cornelison. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Jaz čestitam kolegu Kacinu za zelo dobro poročilo, zelo stvarno, zelo realistično in bil je pozoren na vse, kar lahko evidentiramo kot napredek in vesel sem, da smo v boljši situaciji, kot smo bili v prejšnji rundi. Poročevalc je omenil tudi vse ključne elemente, od katerih je odvisna bodoča dinamika približevanja Srbije k Evropski zvezi. Eh, kot velja za druge države članice, eh, pardon, kandidatke, kandidatka sama predvsem določa dinamiko približevanja in Srbiji želim, da bi dinamizirala proces približevanja. Sem prepričan, da ima za to potencijale, da ima za to tudi politično voljo. Eh, seveda se strinjam z vsemi tistimi, ki so posebej izpostavili pomen dobrega sosedstva, jaz bi rekel, v vseh smereh. Hvala lepa. Prego, kolega Cornelison. Eh, kolegica Cornelison, prosim. Um, Hvala. Poleg tega, kar je povedala gospa Bar Brantner, bi dodala še dve točki. Najprej, da sem eh, zadovoljna z omembo parade Panosa. Uh, Sama sem bila tam eh, in sodelovala sem v paradi, ter eh, jasno je bilo, da je bila prioriteta policije, da zaščiti udeležence parade. In to so tudi naredili. Nihče izmed udeležencev ni bil ranjen. Potrebno je ločiti parado in pa nasilje, ki se je zgodilo na isti dan. Uh, Zame in za vas vse je pomembno, da se je parada ponosa zgodila, ampak izbruhi pa kažejo, da je še veliko potrebno storiti pri boju za takšnimi ekstremističnimi skupinami. Druga točka, eh, Mednarodno kazensko sodišče za območje nekdanje Jugoslavije, tudi to je dobro omenjeno. Eh, v odločitvi sveta iz prejšnjega ponedeljka je povdarjeno, pome, povdarjena pomembnost sodelo, polnega sodelovanja za sodiščem. Um, to je nujni pogoj tudi za dosego stabilnosti v regiji. Poleg tega, da je polno sodelovanje za sodiščem nujni predpogoj, je svet omenil tudi to, da bo Evropska unija Srbiji ponudila vso potrebno pomoč in sama se zauzemam za to, da bi to pomoč ponujali bolj eh, proaktivno. V Beogradu in pa v nizozemskem parlamentu smo se zauzemali za to, da bi eh, vzpostavili nekakšen sklad za lov na zločince, da bi dali na razpolago osebje in pa tudi finance za to, da bi vložili energijo, več energije v uh, aretacijo dveh preostalih vojnih zločincev. Thinks... Tudi gospod Bramac je izrazil svojo pripravljenost, da pride v parlament in da se z nami pogovori o tem, kako Evropska unija pomaga Srbiji pri lovu na preostale vojne zločince. Di... Torej, preden dam besedo komisiji, Mirili, gospodu Mirilu vam želim sporočiti, da je rok za uložitev eh, preložen na 11. november 2012. To uh, v soglasju s poročevalcem. Za en dan smo predložili ta rok, uh, gospod Mirel. Hvala lepa. Tudi sam se zahvaljujem poročevalcu gospodu Kacinu za njegov dober predlog. Pozdravljamo sklepe sveta z dne z prejšnjega ponedeljka, komisar Füle je jasno povedal, da je napredek pozitiven oziroma da so ti sklepi pozitivni ne samo za Srbijo, ampak za celotno regijo in stabilnost te regije. Kar se tiče Mednarodnega kazenskega sodišča za območje nekdanje Jugoslavije, sklepi sveta in pa izjava komisarja Füleja eh, so jasni. Tukaj ni, torej to ostaja glavni predpogoj. Vendar pa sklepi niso šli tako daleč, da bi rekli, da polno sodelovanje s sodiščem eh, lahko enačimo z aretacijo obeh obtožencev. To morda nekoliko oža to pogojnost ampak eh, tudi po aretaciji teh obtožencev bi bilo potrebno polno sodelovanje za dokončanje sodišča, torej z tem, da bi Srbija dala na razpolago vse potrebne dokumente. Polno sodelovanje je sedaj eh, v bistvu sredstvo in ne rezultat. Kar se tiče pravosodja, pozdravljamo tudi predlog gospoda Kacina pozdravljamo politično odločitev, da se ponovno imenuje ne samo sodnike, ampak tudi tožilce, ampak problem ostane pri postopku, ne, z, ne pri odločitvi, kajti ta postopek ni pregleden, eh, je spolitiziran, eh, kako je pravilno povedal tudi gospod Kacin. Kar se tiče vprašanja v 12. članu, torej o praznih mandatih, mi predlagamo, da bi te prazne mandate eh, prepovedali, ne samo, da na to opozarjamo. Potem pozdravljam tudi člen 4, sosedske odnose, regionalno sodelovanje. Tukaj ostaja pomemben en element. Srbija blokira uvoze iz Kosova ne sprejema carinske označbe, ki bi naj bile neutralne in v polnem skladu z 1244. Eh, eh, predlagamo, da se tudi to omeni v poročilu, se to ovira sporazum CEFTA. Potem tudi, kar se tiče Romov, ti morajo dobiti identifikacijske dokumente, do sedaj temu ni bilo tako. 24. Eh, Sporazume o izračitvi, podpis sporazuma Hrvaško ne vključuje vojnih zločinov. In uh, to obžalujemo. Da prihranim čas, bi predlagal še nekaj manjših pripomp, ki bi jih eh, podal kar osebno gospodu Kacino. Hvala lepa. Hvala sedaj pa ima besedo spet gospod Kacin, ki lahko povzame razpravo. Hvala lepa za vse pripombe, predloge, opozorila in pa napovedi predlogov sprememb, ki bi lahko pomembno prispevali k eh, obširni resoluciji o Srbiji. Najprej bi odgovoril gospodu Šepflinu. Povedal je, da je vedno več tajnih služb v Srbiji. Sam nisem takšnega mnenja. Menim, da število teh služb upada. Ampak eh, nekaj drugega, eh, torej nek, neki drugi problem obstaja. Nedavno eh, je. As as removed... Nedavno je uh, eh, sedani direktor, gospod, uh, torej um, direktor bivše službe je bil, zaved, uh, se je zavedal obstoja uh, osebe, ki je tudi skrivala to, kar se skriva gospod Karažič in uh, zato se po eni strani vloga preiskovalnih služb uh, manjša, po drugi strani pa eh, seveda tukaj obstajajo še določeni problemi. Eh, javni tožilec Vukčevič je resnično javno obsodil to osebo, oseba, ki je bila pristojna za eh, to, da prizadevanja za aretacijo mladiča niso bila uspešna, v let, tako v letu 2006, kakor tudi v letu 2008. Potem, kar se tiče tega, kar je povedala kolegica Kopa, prav gotovo eh, bodo uloženi predlogi sprememb, kar se tiče mene, je možno rok za uložitev predlogov sprememb podaljšati. Poročilo, bo na razpolago, eh, poročilo komisije bo na razpolago 8. novembra, zato imamo na razpolago potem še dan ali dva, ampak ne na zadnje je postopek ratifikacije stabilicijsko pridružitvenega sporazuma v teku in verjetno bo moral uložiti še kak usni amandma, preden bomo o tem razpravljali na plenarnem zasedanju, kajti stvari se razvijajo in vsak napredek je potrebno identificirati in omeniti. Kaj se tiče tega, kar je povedala gospa Brantner? Razgradnja paralelnih struktur na Kosovu. Sam sem pristojen za Srbijo in ne za Kosovo, prav tako nisem pristojen za BIH. Če se vam zdi, da bi to bilo vseeno primerno, lahko vložite predloge sprememb na to temo in o tem bomo razpravljali z poročevalci v senci. Eh, in če nam bo uspelo sestaviti kompromisne predloge sprememb, bo to vnešeno v poročilu, želimo pa se izogniti kolateralni politični škodi, škodi kajti odvisno je, kako bo Srbija razumela naša naše sporočilo. Naše sporočilo mora zato biti dosledno in jasno. Gospod Kukan, gospod Danžan in pa jaz smo skušali razširiti sporočila v Srbiji in upamo, da se bo da bomo dobili na njih dober odziv, pozitiven odziv. Nekaj pa bi želel dodati. Uh, nič nisem povedal o varuhu človekovih pravic, vendar pa je to pomembna institucija v Srbiji in eh, nekaj predlogov sprememb bom uložil v povezavi s tem, pozdravil bom to, kar se dogaja. Eh, varuh človekovih pravic je že odprl nekaj pisarn, tudi v dolini Prešovo. In uh, na ta način je prav tako omogočen napredek. Pa še nekaj bi želel omeniti. Uh, kadarkoli sem v mm, Beogradu, skušam uh, poslance nacionalne srpske skupščine prepričati v to, da bi nas obiskali v parlamentu, zato sem zaprosil tudi predsednico skupščine, ampak nisem še dobil pozitivnega odgovora strani predsednika Buzeka. Zato bi pozval tudi našega predsednika Buzeka in njegov kabinet, da se naj ne mudoma odzovejo. Ne samo, ko gre za Srpsko narodno skupščino in a, njegovo predsednico, ampak tudi, ko gre za. A, katerokoli drugo lokalno skupnost, ki igra pomembno vlogo pri približevanju Srbije Evropske unije. Uh, še enkrat se vsem skupaj zahvaljujem in uh, veselim se sodelovanja s poročevalci v Senci ter veselim se predlogov sprememb, ki jih boste predložili v naslednjih dnevih. Hvala. Hvala. Kolega Kacin, sedaj pa gre za obravnavo mnenja o sodelovanju v proračunskih zadevah. Torej, pod potreben je pregled tega medinstitucionalnega sporazuma o proračunu. Gre za analizo in poglobljeno razpravo o tej točki. Gre predvsem tudi za odbor zapis, torej stari medinstitucionalni eh, sporazum, se je v glavnem ohranil tudi v novem. Eh, prišlo je do nekaterih prilagoditev, ki so v glavnem tehnične narave. Želimo si ogledati eh, vsebinske točke, predvsem tudi kar zadeva politično odgovornost, ki jo je formulirala gospa Ashton poročevalka je gospa Muniz eh, in prosim jo, da predstavi to mnenje in da tudi povi, kje so bili doseženi kompromisi z poročevalci v senci. Da, ja, gospod predsedujoči, opozorili ste na to, da je treba sedanji sporazum, ki je iz leta 2006 posodobiti in ga prilagoditi Lizbonski pogodbi, predvsem gre tu za 36. člen. Torej, opozarja se na obveznost visokih predstavnikov, da se redno srečujejo s parlamentom in se z njim posvetujejo o pomembnih vidikih skupne zunanje politike in skupne zunanje in obramne politike. Predloge, ki jih predlaga komisija, niso vsebinsko tako pomembne in tudi ne vsebojo nič o politični vlogi parlamenta. Gre za tehnične spremembe, ki izhajajo iz novega proračunskega postopka. V pri prvotnem mnenju sem predlagala devet amandmajev, predvsem kar zadeva potreba po večji preglednosti in večjem upoštevanju političnih programov, ki jih sprejima Evropski parlament z ozirom na skupno zonanjo in varnostno politiko in da se tudi bolj upošteva eh, naš mandat. To se je, to je, treba, to se je treba zgoditi predhodno in ne potem, ko so bile sprijete odločitve. Razen tega eh, moramo zahtevati, da tudi spremljamo izvajanje teh ukrepov in vidno, ko je politično eh, koristno naj bi eh, lahko sklicali tudi dodatne seje ob petih rednih, ki so predvidene na leto. Razen eh, tega želimo informacije iz odbora za zunanjo politiko in varnost pred temi sestanki. In eh, Na teh sestankih naj bi sodelovali člani iz odbora za zunanje zadeve za proračun in tudi iz eh, več političnih skupin, tako da bi bila zagotovljena reprezentativnost. Treba je razlikovati med eh, upravnimi in operativnimi stroški pri eh, skupni zunanje in varnostni politiki in parlament mora dobiti zadostne informacije za to, da lahko izvaja nadzor tudi na področju zunanje politike. rekli smo, da je treba uh, eh, ukripe skupne zunanje in varnostne politike izrecno tudi omeniti v teh poročilih. Um, torej, treba je jasno opredelitev teh ukripih, ukripov. Devet uh, uh, predlogov sem vložila sama, kot odporočevalka in tudi drugi so vložili predloge spremembe. Pripravili smo štiri kompromisne predloge, ki povzimajo vse predloge, ki so bili vloženi. Gre torej za kompromis ena, ločevanje med operativnimi in administrativnimi stroški, potem drugi kompromis. eh, izrecna omemba ukrepov skupne in zunanje polit varnostne politike v tem proračunu, potem tri sestava in izvedba sestankov varnostnega sveta eh, odbora. Torej, treba je zagotoviti reprezentativnost na teh sestankih, obenem pa eh, Eh, ne sme biti obvirano delo zaradi prevelike zastopanosti. Torej, nekatere skupine eh, doslej niso sodelovali v teh delovnih telesih. Razen tega se opozarja tudi na obveznost obveščanja komisije, kar zadeva izvajanje proračuna za skupno zunanjo in varnostno politiko, torej gre za notranjo in zunanjo revizijo za SZVP. Upam, da so poslanci zadovoljni s kompromisnimi predlogi in upam, da sem jih uspela pravilno uh, prevzeti po duhu vsaj, torej po vsebini uh, da sem njihove predloge ustrezno predlila v te kompromisne predloge. Marimunic za to mnenje. To se mi zdi zelo primirno, predvsem tudi z ozirom na razpravo, ki bo potekala v odboru za proračun. Želim opozoriti na dva vidika, ki sta tem, s tem povezana. Prvič, sprememba strukture Eh, proračune za SZVP, ni samo tehnični, tehnična plat, temveč to je nekaj, kar omogoča parlamentu, da izvaja bolj pomembno blogo pri zunanjem delovanju Evropske unije in eh, Lizbonska pogodba eh, to tako predvideva, doslej je to bila predvsem medvladna komponenta, ampak sedaj je vključen uh, na tudi proračunska plat, ki je komunitarna zadeva. Torej, doslej je obstajala izjema za popolno soodločanje in za sposobnost parlamenta, da bi izvajal na tem področju svoje proračunske pristojnosti in to se je sedaj izboljšalo. In druga stvar, eh, element, ki ga je treba upoštevati, predvsem pri finančni uredbi, ta, to načelo eh, je iz primarne zakonodaje, kajti pri finančni uredbi je tudi svet podprl naše stališče, se pravi, da vsaj tri najpomembnejše misije imajo avtonomne proračunske postavke. Ta, to načelo se navezuje na drugo vprašanje, ki je zelo dobro obravnavano v tem mnenju in sicer večja tiča skupnih eh, konsultativnih srečanj. Eh, predvsem naj bi to bila srečanja, ko ne gre samo za tehnična proračunska vprašanja, temveč tudi za politična vprašanja. In doslej so tam sodelovali predvsem člani odbora za proračun. Ampak eh, to je preveč omejeno in zato je to treba spremeniti in tudi odbor za zunanje zadeve se mora bolj aktivno vključiti kajti tu se srečujejo pristojnosti eh, odbora za proračun in tega odbora in zato se absolutno strinjam s tem, kar piše v kompromisnem predlogu. Hvala. Sedaj pa ima besedo kolegica Brandner, ki je za zelene poročevalka v senci. Hvala lepa. Najprej želim čestitati pripravljalki mnenja. Za njeno mnenje mislim, da smo dobro sodelovali, imamo Skupno mnenje v zelo veliko vidikih, to je zelo velik dosežek. Zato se ji tudi zahvaljujem. Mislim, da je to zelo pomembno mnenje in da je to zelo pomembno vprašanje za parlament. Kakor so podarili že kolegi pred mano, gre za politično vprašanje, ki bo postavilo temelje za pregled Evropskega parlamenta nad proračunskimi postavkami zonanje politike. Zato bo zelo pomembno, kako se bodo stvari razvijale v prihodnih letih in koliko pristojnosti bomo imeli na tem področju. Izpostaviti želim nekaj vprašanj. Mislim, da moramo zagotoviti ustrezne postopke na področju SZVP in na drugih področjih, zato ni več možnosti, da bi omejevali vlogo parlamenta na tem področju. Kar zadeva proračunski nadzor, zelo dobro je, da bomo imeli ločene proračunske vrstice, o čemer smo pravkar slišali, namreč za misije SVOP. Tudi kar zadeva posebne predstavnike. Zaradi tega bomo lahko bolje nadzirali njihove misije in se tudi na nje bolje odzivali. Po drugi strani upam, da bomo imeli boljše posvetovanje na področju poročanja. Z vidika Evropskega parlamenta želimo v prihodnosti videti tudi letno strategijo za zagotavljanje miru. Ta dokument bi podrobno določil politične cilje, za katera si prizadevamo in s kakšnimi političnimi sredstvi bo Evropska unija to dosegla. Na skupno osnovo bi dali tudi instrumente, zato bi bilo zelo zanimivo, če bi imeli tematska poročila, ki bodo z vključevala več finančnih instrumentov. Videli bi lahko tudi, kaj lahko storimo, zato da ukrepimo učinkovitost politik na tem področju. Hvala. Hvala. Zadnja in na vrsti kolegica Lüzing, poročevalka v senci za GUE. Hvala. Tudi jaz bom zelo kratka. Moja skupina in jaz smo vam hvaležni za spremembe glede zahtev po večji preglednosti pri medinstitucionalnem eh, eh, sporazumu in za več pravic parlamenta. S tem se strinjamo in tudi večini eh, predlogov, ki so jih vložile druge skupine, kar pa zadeva povečanje sredstev za SZVP, smo mi in to piše tudi v mojem predlogu spremembe, absolutno proti razen tega še zmeraj ne vidim večje legitimacije za vojaško vodene intervencije pri katastrofah ali pri um, drugih operacijah. Finančna sredstva ne, se ne smejo uporabiti v vojaške operacije, temveč samo v pravično civilno in mirno zunanjo politiko.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 se vodijo posvetovanja z ozirom na skupno zunanjo in varnostno politiko in predvsem tudi v zvezi z ustreznimi proračunskimi postopki. Želim postaviti vprašanje glede možnosti, da bi se to razširilo in da bi se to razširilo preko sedanje formulacije. Torej, kako bi lahko ravnali z neuporabljenimi sredstvi, ali se ta lahko prenešejo v naslednjo proračunsko leto do konca eh, obdobja pro, eh, načrtovanja. Ali bi lahko kdo kaj povedal o tem? Torej, ali je možen prenos teh sredstev vse do šest let, torej za tako dolgo obdobje? Ali bi to povzročilo težave? v zvezi z eh, izvrševanjem proračuna. Eh, verjetno je, mm, so potrebne utemeljitve in tudi razrešnice in zato me zanima stališče komisije do tega vprašanja. Na vsak način pa je predlog poročevalke zelo dober. torej preden se lahko uporabijo proračunske vrstice, naj se upošteva tudi stališče parlamenta. To se mi zdi zelo dobro. Torej, treba je resolucije oblikovati tako, da eh, ne bodo samo črke na papirju. Še enkrat bi si rad prebral kompromise, ki jih je pripravila poročevalka Priden, podam potem svoje mnenje. Komisija se je še prijavila za razpravo, prosim. Hvala. Komisija se zahvaljuje gospi Munis za te predloge, katerih cilj je krepitev dialoga s parlamentom pri financiranju skupne zonanje in varnostne politike. Vendar komisija ni edini akter. Medinstitucionalni sporazum je trilateralni sporazum med komisijo, parlamentom in svetom. Več predlogov sprememb poročevalke je treba obravnavati v luči tega trikotnika. Pri tem sporazumu razen tega je situacija danes eh, spremenjena zaradi visoke predstavnice in skupne službe za zunanje delovanje. To mnenje bo prispevek k razpravi o novih odnosih med temi akterji. Saj o tem potekajo tudi različna posvetovanja. Mislim, da je treba opozoriti tudi na angažma visoke predstavnice, da naj odigra aktivno vlogo pri novem sporazumu in to je tudi že izrazila v svojih eh, stališčih. In razen tega je potrebna večja preglednost pri skupni zunani in, in obramni politiki, pri misijah. Torej, komisija podpira to strukturo, ki je predlagana, zdi se nam koherentna in ustriza tudi predstavam visoke predstavnice. Na eni strani zagotovitev večje preglednosti, po drugi strani pa se ohrani tudi prilagodljivost znot, s, takimi strukturi, s, s takimi strukturami preprečitev podvajanja proračunskih vrstic. Komisija želi ob koncu povedati, da se ne strinjamo z naslednjimi predlogi kar zadeva ex ante posvetovanje s parlamentom pri prerasporeditvah znotraj nekega poglavja. To ni v skladu s prilagodljivost, fleksibilnostjo proračuna in tudi ni praksa na drugih področjih. Potem eh, eh, poročilo eh, eh, vsako tri mesece, to se nam zdi dovolj, ne vsak mesec, potem eh, poročila o reviziji naj bi bila interna, to želimo povdariti in tudi ne razumemo eh, razlikovanja med administrativnimi in operativnimi izdatki, kajti proračun eh, skupne zunanje in varnostne politike pravzaprav financira samo operativne izdatke. Hvala. Poročevalka. Hvala, gospod predsedujoči, hvala vsem za prispevke. Žal mi je, da da komisija se ne strinja s predlogom glede transparence, preglednosti in večje, bolj aktivnega vključevanja parlamenta pri eh, proračunu skupne zonanje in varnostne politike. Medinstitucionalni sporazum naj bi bil eh, prilagoditev novi pogodbi in novim pristojnostim parlamenta. Ex ante eh, Eh, ocenjevanje v bistvu ne nasprotuje tej fleksibilnosti, na, katero, eh, na kateri tako ustraja komisija. Ampak o tem mnenju bomo seveda glasovali in eh, to mnenje bomo posredovali odboru za proračun. Žal mi je, da kompromisni predlogi še niso bili razdeljeni v tem odboru kajti za današnjo razpravo bi bilo bolj enostavno, če bi jih imeli. Prejšnji teden smo jih sprejeli v Štrasburgu, potem vprašanje gospoda Salafranke, ali se ne uporabljena sredstva lahko prenese um, za celotno obdobje večletnega eh, proračuna, ne samo za dve leti. Uh, um, prišlo je do določenih pomankljivosti pri um, opremi skupne zunanje in varnostne politike s eh, sredstvi. In zato sem hotela tudi um, izkoristiti možnost, da v redkih primerjih, eh, ko, se, ko ostanejo sredstva, se jih ne črta po formuli N plus 2, temveč da se jih lahko uporabi pozneje v okviru instrumenta fleksibilnosti in sicer, da se lahko uporabijo v celotnem obdobju eh, v okviru večletnega finančnega programa. Gospod Celafranka, mislim, da želi še pojasnilo. Hvala. Hvala, gospa Muniz. No, to sem že razumel. Uh, eh, smislu vašega amandmaja. Uh, komisija predlaga N plus 2 in vi to želite eh, podaljšati na celotno obdobje financiranja. To sem razumel že kar pri prvem eh, poskusu. Ampak jaz sem pravzaprav postavil vprašanje komisiji. In komisija je tudi rekla, katere katerih kompromisov ne sprejema, ampak očitno prvi kompromis komisija sprejema. Ampak kako to zgleda iz proračunsko-tehničnega vidika, če so ta sredstva se prenašajo čez šestletno obdobje ali to ne povzroča težav pri upravljanju s proračunom in s porazdelitvijo sredstev na različne vrstice komisija ni odgovorila na moje vprašanje. E, naštela je samo to, s čimer ima težave. Zato izhajam iz tega, da se komisija s tem predlogom strinja. No, e, nisem to pravilno razumel, očitno, da gre za tudi za kompromisni predlog ena. O tem se nisem izjasnil, kajti to se nanaša bolj na kolege iz generalnega direktorata za proračun gospoda Levandovskega. E, Prerasporeditev e, v dveletnem obdobju pomeni več možnosti mobilizacije in je pomembno v času krize, ampak e, ta inštrument mora seveda slediti določenim pravilom. To se načrtuje letno, 200 milijonov na leto, 600 milijonov v treh letih. Neuporabljena sredstva bi bila razmeroma visoka in s tem bi dosegli večjo proračunsko fleksibilnost v posameznih uh, razdelkih. Um, torej, to ne velja samo za razdelek 4, temveč tudi za druge. In pravzaprav gre nasplošno za razpravo o fleksibilnosti med posameznimi razdelki. Ne morem sedaj povedati mnenja komisije o tem predlogu. Mislim, da je zato potreben dialog med komisijo, svetom in parlamentom. Na kratko se želim tudi povrniti na ex ante informiranje. Torej, meni je šlo za prerasporeditve sredstev. Finančna uredba omogoča komisiji, da znotraj poglavja prerasporeja sredstva. In ex ante informacije so v nasprotju s finančno uredbo, ampak to ni najpomembnejši razlog tudi politično je to problem, kajti včasih se moramo odzvati izredno hitro na krizne situacije. Hitro je treba prerasporediti sredstva, da se lahko odzovemo na krize. In zato želi komisija ohraniti to fleksibilnost, ki jo finančna uredba tudi tako predvideva. Hvala. Če ni drugih prispevkov, sledi zadnja, toč, zadnja točka sposobnost, spostavitev zmogljivosti za hitro odzivanje EU. Poročevalka je gospa Weber. 5. oktobra je bilo predloženih 24 uh, eh, predlogov sprememb, čeprav je konferenca predsednikov odborov ugotovila, da po 50. členu pravilnika eh, ne moremo se odzvati pravočasno, smo eh, potrdili, da je porastelitev pristojnosti torej da um, s tem še ne prejudiciramo, kdo bo obravnaval sporočilo, ki si ga pričakujemo od komisije. Želim povedati, da eh, želimo glasovati uh, od tem 28. oktobra jutri, jutri gospa Viber, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in hvala lepa, da ste nam povedali, kakšni so bili rezultati sodelovanja med AFIT-om in DVM. Hvala tudi, da ste jasno povedali, da ne glede na to, kaj se zgodi sedaj, to ne bo vplivalo na zmogljivost tega odbora, da obravnava sporočilo, ki ga bomo dobili od komisije. Mnenje, ki ga moramo predložiti odboru, deve. Ne želim dodati veliko k temu, kar je že bilo povedano v naši prvi izmenjavi mnen. Povedati želim le, da v odboru deve, odboru za razvoj, torej menijo, da je osnutek poročila, ki je bil tam objavljen, pomemben en vidik. Ta vidik je pomemben tudi za nas. Oni si želijo imeti enega komisarja ali komisarko za hitro odzivanje ob nesrečah, ne omenjajo pa, kdo naj bi to bil. Zato mislim, da je prav gotovo naša naloga, če lahko tako rečem, kajti mi smo odbor za zunanje zadeve, da jasno povemo, da mora biti visoka predstavnica za zunanje zadeve tista, ki je odgovorna za to. V zvezi s tem želim povedati, da pozdravljam tudi predlog spremembe gospoda Don Johna. Tam govori o tem, da bi visoki predstavnici in visokim predstavnikom dali mandat, da postopajo v odzivanjih na obnesrečah, ko je hitro odzivanje seveda potrebno. Seveda bom sama in tudi moja skupina bomo podprli to poročilo in tudi vse ostale pozivam, da podprete to, ta predlog spremembe. Druga občutljiva stvar v zvezi s tem mnenjem je povezana z izkoriščanjem civilnih in vojaških zmogljivosti. V zvezi s tem moram povedati, da sem poskusila biti tudi realistična. Poskušala sem ravnati v skladu s tem, kar že obstaja v Evropski uniji in tudi na mednarodni ravni. Zelo jasno sem povedala, da je dostop do vojaških zmogljivosti zadnja možnost čeprav vem, da je zadnja možnost včasih prva, ki jo imamo pač na voljo. Takšen je svet, v katerem živimo. Tukaj govorimo o smernicah iz Osla, o tem, kako lahko uporabljamo civilne in vojaške zmogljivosti ob lajšanju posledic nesreč. Te smernice so bile sprejete na ravni Združenih narodov, podpira pa jih tudi Evropska unija omenila jih je v Evropskem koncenzu o humanitarni pomoči. Govorimo torej o jasnih pravilih, kako lahko te vojaške zmogljivosti izkoristimo. Z tega vidika ne morem reči, da ne bom sprejela predlogov sprememb in teh je kar veliko. Lahko rečem, da jih je predložila predvsem levica političnega spektra. Zdi se mi, da gre tukaj za ideološko vprašanje. Ustrajam pri tem, da moramo biti realistični. Zagotoviti moramo najboljše zmogljivosti za odzivanje ob nesrečah. Ne gre za to, da pošljemo vojake na ulice, ampak gre za to, da izkoristimo infrastrukturo, komunikacijske zmogljivosti in upam, da bo odbor podprl te predloge tukaj bom končala. Hvala lepa, če ima kdo še kakšno vprašanje, bom na ne odgovorila. Hvala. Hvala, kolega Dežal. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej hvala. Kolegica je opravila zelo dobro delo in mislim, da je to mnenje tudi zelo realistično. To je bilo tudi sedaj rečeno tu se gibljemo v okviru, kar zadeva vojaške in civilne vedike, ki že obstaja. E, sklepi iz ustla obstajajo. Želim povdariti to, kar je bilo že večkrat rečeno. Vedno spet se pojavljajo ideološka sumničenja z ozirom na možno militarizacijo EU na tem področju, kot je pravilno povdarila gospa Biber je uporaba vojaškega sredstva vedno zadnje sredstvo. Seveda pa je zaradi nujnosti v primeru nesreče to včasih neopodno potrebno. Pri tem mislim na transportne možnosti, transport eh, po zraku, torej mm, Enostavno smo odvisni od tih vojaških sredstev v takem primeru. Mislim, da je to mnenje uravnoteženo in zato lahko podprem, kar je povedala Renate. Prosim. Also, you know, want to the... Tudi sam želim čestitati poročevalki, ampak tudi sam se strinjam z mnenjem gospoda Donžona in mnenjem poročevalke. Namreč neizogibno je, da bomo morali v takšnih razmerah uporabiti tudi določena vojaška sredstva. Razlog, zakaj to počnemo, je, da so ta sredstva, te zmogljivosti na voljo, obstajajo in če jih ne izkorišča kdo drug, potem jih moramo izkoristiti mi. Vendar razmisliti moramo o tem, kako bomo vključili civilne in vojaške zmogljivosti in mislim, da bi morali vojaške zmogljivosti pustiti kot zadnje možnosti. Gre pa tudi za vprašanje stroškov. Zakaj bi v civilnem območju podvajali nekaj, kar obstaja že na vojaški osnovi in zakaj bi civiliste izkoristili za to, kar lahko počnejo ljudje v uniformah? Mislim, da se nekateri zelo bojijo tega, da bodo oborožene sile, vojaki torej, dobili več uloge v notranjih zadevah posameznih držav. Mislim, da ti pomisleki niso upravičeni. Drugi mehanizmi morajo biti tam, zato da to preprečijo. Hvala. Brandner, e... Brandner in Lösing. Um... Hvala lepa. Hvala za izjemno delo, gospa Weber. Tri točke želim dodati, ki so pomembne za nas. Eno, smo že omenili, namreč civilna narava odzivanja ob nesrečah. Kako je povedal gospod Donžon, mislim, da lahko to sprememo le kot zadnjo možnost. To je zelo pomembno. Opozoriti želim tudi na ločitev med upravljanje s krizami in na odzivanje ob nesrečah. Tega ne smemo pomešati. Lahko se prekrivata, ampak ne smemo pomešati teh dveh vprašanj. Želim podati ustni predlog spremembe predlogu 22. In sicer povdarja, da se odzivanje na nesreče EU in tako naprej, zato da jasno povemo, da gre za odzivanje ob nesrečah. Predlog spremembe 22, če bi to bilo sprejemljivo, zato da bi jasno povedali, da govorimo o odzivanju ob nesrečah. Po mojem mnenju je to zelo pomembno, kajti tukaj govorimo o odzivanju ob nesrečah in ne o čem drugem in še institucionalni okvir. To je prav tako pomembna točka. Kakšna je vloga Evropske službe za zonanje delovanje, kakšna je vloga Ashtonove, kakšna je vloga komisije, kakšna je vloga Georgijeve. Mislim, da moramo tukaj pojasniti, kakšne so vloge komisije. Zagotoviti moramo usklajevanje z Evropsko službo za zonanje delovanje. Če usklajevanja ne bo, potem bo to še slabše od statusa quo, ki ga imamo sedaj. Zato želim predložiti ustni predlog spremembe, predlogu spremembe 3. Zapisali vi, da moramo pojasniti tudi razliko med odzivanjem in tako naprej. Zagotoviti moramo, da bo vse odzivanje spadalo pod odgovornost visoko predstavnice, pri tem pa moramo zagotoviti usklajevanje z civilnimi in kriznimi mehanizmi. To je neke vrste kompromis med tem, kar je povedal gospod Don John in to, tem, kar je povedala gospa Lösing. Mislim, da moramo najti mehanizem, ki bo oboje združil, ne pa da imamo eno ali drugo možnost. Humanitarna pomoč mora ostati neutralna in to je zelo pomembno v splošnem okviru in učinči. Tretja točka, ki jo želim omeniti, je usklajevalna vloga OZN. Mislim, da ne bi smeli podvajati, ne bi smeli imati pristojnosti združenim narodom. Zato mislim, da moramo dodati vrednost na ravni EU. Po drugi strani pa moramo še naprej prispevati k združenim narodom in k njihovim prizadevanjem. Oni so nam reč splošni okvir za zagotavljanje pomoči. Še naprej se veselim razpravljanja o predlogu komisije. Videla sem, kaj je povedala včeraj komisarka Gorgijeva in naša skupina v parlamentu je 10 oziroma bo 10. novembra imela o tem predstavitev. Srečali se bomo z drugimi nevladnimi organizacijami, naprimer Nemci in Francozi imajo zelo različna mnenja, zato vas vse vabim, da se nam pridružite. Hvala. Ego, kolega Lezing. Kolegica Lezing. Hvala lepa moja politična skupina ne more podpreti tem, tega mnenja. Vidim, da zavračate naše predloge sprememb, zato se naše stališče tudi ne bo spremenilo. V zadnjem času sem v, tako v odboru sede, kakor tudi v AFET-u eh, izrazila svojo kritiko. Zahteva po vojaški podpori ob eh, pojavu kriz ni, prav tako ni za podpreti z vidika eh, stroškovne učinkovitosti. Kaj ti tudi, če trenutne civilne katastrofe nimajo potrebnih sredstev in pa infrastrukture, je vojaško eh, podpora tukaj izraz pomankanja politične volje. To je rezultat rezultat politične volje je ravno to, da uh, civilna družba nima dovolj uh, eh, orodje, da nima dovolj uh, eh, naprimer helikopterjev, ladi in tako naprej. Svet, v katerem živimo, ni nek svet po naravnem zakonu. Tako je bil narejen in je lahko tudi spremenjen. Uh, ustrajamo pri tem, da katastrofe ne smejo voditi do uporabi vaških uh, eh, organov, eh, bodi uh, si v ali izven Evropske unije. Prej bi morali dati na razpolago civilne organe za uh, upravljanje katastrof, tako da bodo lahko to nalogo opravili sami. Želim tudi sam še nekaj dodati ker imam določene izkušnje pri teh projektih sodelovanja. Delim to, kar sta povedala gospod Donža in Pasku. In sicer, da bi se racionalizirali stroški, je v času finančne krize tako za mednarodno skupnost, kot tudi za države članice potrebno da pride do tega sodelovanja. E, vojaška sredstva so pogosto bolj primirna kot civilna sredstva. Lahko se ga uporabi, se uporabi to sredstvo tudi na neutralen način. Ne bi me čudilo, če bi ubo, uporabili tudi vojake same, torej ne samo sredstva pri eh, odzivanju na naravne nesreče. Kaj ti včasih je potrebno v takih primerih, da imaš tudi dovolj ljudi, naprimer, da vojaki tudi zagotovijo red in da ščitijo tudi humanitarne delavce. Torej ne vidim nič čudnega na tem, če se uporabijo vojaška sredstva in tudi vojaško osebje. Ali želi komisija še povedati kaj v zvezi s tem? Yes, thank you very much. The commission would... Hvala lepa. Komisija se zahvaljuje za pozornost, ki jo namenjate temu pomembnemu vprašanju. Kako je nekdo že podaril, je komisija včeraj predstavila sporočilo, v katerem določa številne politične predloge za izboljšanje zmogljivosti EU na odzivanje ob nesrečah. Sporočilo je bilo podano včeraj na pobudo komisarke Georgijeve, ki je odgovorna za civilno zaščito in humanitarno pomoč v komisiji. V sporočilu boste našli številne predloge, ki gredo v isto smer kot izvirno poročilo, prav tako pa lahko podobne stvari najdete v mnenju tega odbora. Kar zadeva mnenje in predloge sprememb, o katerih tukaj razpravljate, mislim, da bi komisija izrazila dva pomisleka. Najprej, kar zadeva ravnovesje, ki je natančno določeno v pogodbah o institucionalnih ulogah in pristojnostih komisije na eni strani in visoke predstavnice na drugi strani. Tukaj imam posebej v mislih predlog spremembe dve, po našem mnenju, vse gre ta predlog spremembe predaleč v eno smer. Verjetno ne odraža čisto natančno tistega ravnovesja, ki je določeno v pogodbi. Členi 1, 9, 6 in 214 o delovanju Evropske unije jasno določajo, da je človekoljubna pomoč in odzivanje na nesreče, da to spada v pristojnosti komisije to je prav tako predpostavka, na podlagi katere delamo. V sporočilu, ki smo ga predstavili včeraj, boste med drugim našli predlog za to, da bi vzpostavili enoto za nujno odzivanje v okviru komisije, zaradi tega bi bilo odzivanje lažje, ta služba bi postala ključni urad v okviru komisije za usklajevanje vseh nalog v tem okviru. Naše sporočilo prav tako vključuje mnenje, da bi ta organ moral sodelovati z Evropsko službo za zonanje delovanje. Priti mora do tesnega usklajevanja med komisijo in Evropsko službo v zvezi s tem. Civilna zaščita in humanitarna pomoč sta seveda v pristojnosti komisije in mislim, da se mora to odražati v mnenju. Mislim, da del zmede prihaja iz terminologije. Mislim, da moramo biti jasnejši o tem, ali v tem mnenju govorimo o odzivanju ob nesrečah ali o kriznem upravljanju. To je nujno ločevati. Odzivamo se ob nesrečah najprej za humanitarno pomočjo in z pomočjo pri civilni zaščiti. V določenih primerih je mogoče treba izkoristiti tudi orodje za krizno upravljanje, ampak to je normalno. Najprej, če se odzivamo na potrese, poplave ali kakšne druge naravne nesreče, moramo najprej zagotoviti človekoljubno pomoč in civilno zaščito. Zato mislim, da tudi v predlogu spremembe dve bi bilo bolje omeniti krizno upravljanje, ne pa odzivanje ob nesrečah. Če je delovna skupina vzpostavljanja za reševanje teh vprašanj. Potem bi seveda morala biti skupna delovna skupina, ki vključuje tako pristojnosti komisije, kot tudi druge pristojnosti. Vojaška sredstva, vojaške zmogljivosti. Zelo jasno priznavamo, da lahko vojaške zmogljivosti imajo pomembno vlogo pri odzivanju ob nesrečah Evropske unije. Tega ne zanikamo izredno, to omenjamo tudi v svojem sporočilu. Vojaške zmogljivosti so lahko zelo koristna podpora civilistom in civilnim silam ob odzivanju na nesreče. Lahko zagotovijo prevoz, logistične operacije ali kakršnokoli drugo pomoč. Prav gotovo obstajajo primeri, ko so vojaške zmogljivosti potrebne za to, da zagotovimo dober odziv na večje nesreče. Vendar so pravila in okvir prav tako zelo jasna. Načeloma gre tukaj za zadnjo možnost in to je jasno določeno v evropskem konsenzu. Tega so sprejele vse institucije EU. Ta zadnja možnost se lahko v določenih primerjih pojavi zelo hitro, morda lahko vojaške zmogljivosti izkoristimo že na samem začetku, če bomo mnenja, da je nesreča tako velika, da so vojaške zmogljivosti potrebne. Ampak pravilo zadnje možnosti in načelo zadnje možnosti še vedno veljata in sta zelo pomembni. Naše sporočilo priznava, da lahko vojaške zmogljivosti imajo pomembno vlogo. Napovedali pa smo tudi, da bomo imeli še nadaljne specifične predloge o tem, kako lahko usklajujemo delo službe za zunanje delovanje in komisije pri tem. In seveda bo komisija v prihodnosti in visoko predstavnica bosta predstavili predloge v zvezi s tem. Dve točke v zvezi s tem. Predlog spremem besedem. Konkluzija ne. Torej, prosim, da prihajate do zaključka. Time is closed. Okay, very quickly. Um... Zelo na hitro predlog spremembe 7. Tam omenjate bojne skupine. Naše mnenje je, da so mandati za bojne skupine drugačni od tega, kar potrebujemo za odzivanje v nesrečah danes, zato to verjetno ni najboljši instrument, da uporabimo to ob nesrečah, razen če bo njihov mandat občutno spremenjen. In na koncu še predlog spremembe 13 tam je omenjena civilna zaščita, civilna obramba kot zadnja možnost. Mislim, da to ni omenjeno v evropskem konsenzu, zato je naš predlog, da ostanemo pri besedilu, ki so ga sprejele vse tri institucije v zvezi s tem. To je vse, hvala. Hvala. Pa še kratek zaključek poročevalke. Da, zelo kratka bom. Mislim, da bi bilo bolje, če bi komisi, sporočilo komisije dobili že prej. Trenutno smo. Like send, uh... Trenutno želimo poslati sporočilo odboru za razvoj v zvezi s tem, kaj smo želeli sprejeti. Potem, ko bomo pa razpravljali tudi o sporočilu in upam, da bo odbor AFET imel vodilno vlogo pri tem, potem bomo spet znova začeli razpravo. Zaenkrat pa, kakor sem že omenila, mislim, da bi morali ostati pri tem, kar imamo. Povedati moram, da so nekatera vprašanja, ki so jih omenili kolegi z vrst zelenih, takšni, da so dejansko vključeni v poročilo odbora DV. Jasno je, da gre za naravne vprašanja nesreče ali nesreče, ki jih povzroči človek. Hvala. Prego Danžan, prvom komentu o flash. Danžan, zelo hitri komentar. Ja, dve točki, ki zadeva ta moj spremembi. Vem, kaj je krizno upravljanje in kaj je naravna nesreča. E, Vem, da je razlika med kriznim upravljanjem in naravnimi nesrečami prav gotovo pomembna. Besede eh, niso brez pomena, vendar eh, ugotavljam in zato mi gre v amendmaju, eh, da imamo sredstva na voljo za nesreče, kot je naprimer v Haitiju, kjer je treba uporabiti vsa sredstva. Seveda lahko govorimo o boljšem usklajevanju, boljših koordinacij ampak moj, jaz si želim večjo učinkovitost, hitrejši odziv. In uh, tudi visoka predstavnica se mora zauziti za to, kar zadeva bojne skupine, imate spravnega vidika prav. Ampak jaz govorim iz političnega vidika. Več nas je, ki smo večkrat povedali, da je treba mandat bojnih skupin ustrezno prilagoditi, da jih bo lažje, bolj fleksibilno izkoristiti. To je politično vprašanje, o katerem moramo eh, še razpravljati. S tem smo končali dopoldanski sestanek, eh, glasovali pa bomo o tej točki jutri.